Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf ich Sie sehr herzlich zu der heutigen vormittägigen Sitzung. Dame in gospodje, dragi kolegi, prisrčno vas pozdravljam pri dopoldanskem delu današnje seje. Veseli me, da nam bo gospa Mogherini predstavila prednostne naloge italijanskega predsedovanja, namreč na področju zunanje politike je bilo slišati že kar nekaj kritičnih pripomb. V petek sem se pogovarjal z gospo Mogherini in pripravljena nam je posredovati tudi kratko poročilo o poteku Gimniha. Ta je potekal pretekli vikend. Prosil sem jo tudi, da vse skupaj združi in eh, da ne poda dve ločeni predstavitvi, kajti teme se v veliki meri prekrivajo še ena pripomba oziroma dve. Prvič. Rad bi vam čestital za imenovanje eh, za strani Evropskega sveta in veliko sreče pri upravljanju nove naloge. Möchte aber auch sagen, dass rad bi vam eh, povedal tudi, da parlament eh, predstavitev in razpravo z vami jemlje zelo resno. Eh, ustrezno se bomo pripravili na to razpravo in upam, da bomo razvili dolgo in trdno prijateljstvo in da bomo dobro sodelovali. In še druga pripomba. Ne bom dopustil nobenih vprašanj, nobenih vprašanj, ki bi že vodila k temu, da bi odločali o prihodni funkciji gospe Mogherini. To bomo storili v prihodnosti. Prosim vas, da se tokrat osredotočimo na italijansko eh, predsedovanje in pa na gimnih. Če se z tem strinjate, potem lahko prosim eh, Federico Mogherini, da poda svojo predstavitev. Izvolite. Know, but... Uh, Najlepša hvala, danke schön, in to, je, to sta edini nemški besedici, ki ju znam. Eh, tako da bi lahko obljubila, eh, da bom izboljšala svojo nemščino, tako kot sem rekla, da bom eh, izboljšala svojo angliščino. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa vsem, ki ste danes prišli, kot ste dejali bomo eh, čez nekaj tednov, eh, bom čez nekaj tednov imela predstavitev, eh, kjer boste odločali o moje sposobnosti za prevzem nove funkcije. To boste vzeli zelo resno, ne le vi, ampak tudi jaz, kajti to je. Zelo pomembna funkcija, hkrati pa bo tukaj šlo tudi za izraz medsebojnega spoštovanja in pa za priznanje pomembne vloge Evropskega parlamenta. Posem se strinjam z tem, eh, kar ste povedali, eh, gospod eh, predsednik. Da, danes tukaj govorim kot italijanska ministrica in zato bom predstavila prednostne naloge italijanskega predsedovanja in pa rezultate gimniha, ki smo ga imeli v soboto. Naj vnaprej eh, povem, da bo seveda eh, Evropski parlament po zaslišanju komisarjev eh, odločal o potrditvi Evropske komisije in pa tudi o potrditvi drugih funkcij in v primeru, da bom potrjena, potem se seveda zavezujem k trdnemu sodelovanju in k pogostim srečanjem z Evropskim parlamentom šest mesecev sem eh, ministrica za zunanje zadeve v Italiji in šestkrat sem bila v eh, italijanskem parlamentu tudi med počitnicami. Zelo spoštujem svoje delo in zelo spoštujem tudi sodelovanje z parlamentarno skupščino. Poleg tega sodelujem tudi eh, z skupščino NATO in pa z generalno skupščino sveta Evrope ko sem uh, prvič prišla v to stavbo, takrat pravzaprav te stavbe sploh še ni bilo. In takrat je naš predsednik republike bil uh, predsednik odbora za ustavne zadeve, govorim seveda o Đorču Napoletanu. In prav poseben občutek sem imela danes, ko sem uh, ponovno vstopila v to stavbo. Torej, ko in če bo potrjena odločitev sveta, bo to zame šele začetek dolgega in pa plodnega sodelovanja z tem odborom in pa parlamentom kot eh, celota. Danes, kot ste dejali, ne bomo razpravljali o oblikah možnega plodnega sodelovanja v prihodnosti. Hvala lepa, da ste sodelovali pri Gimnihu. Mislim, da je bil to zelo pomemben izkaz sodelovanja. Danes pa ste me povabili, da vam predstavim prednostne naloge italijanskega eh, predsedstva in pa rezultate gimnika. Mogoče bi se najprej osredotočila na zadnje, potem pa bom govorila o prednostnih nalogah italijanskega predsedovanja. Kot ste eh, že dejali, gospod predsednik, se številne teme prekrivajo. Gimnik, kot veste, je eh, neformalne narave, neuradne narave in zaradi tega eh, ni sprejetih uradnih zaključkov, omogoča ministrom 28 držav članic skupaj z eh, visoko predstavnico eh, za zunanje zadeve, da razmislijo o splošnih usmeritvah za prihodnost. Te razprave niso javne ravno iz tega razloga. Naj vam predstavim glavne točke, o katerih smo razpravljali na tem srečanju in eh, naj predstavim uh, Eh, tudi predloge, ki smo jih podali za prihodnje delo in sicer v prihodnih šestih mesecih. In seveda tudi potem. Prvič smo na dnevnem redu imeli glavne teme, ki nas eh, kot evropejce skrbijo. Veliko je kriz eh, okoli nas. Najprej je tukaj grožnja, ki jo predstavlja ISIS in pa uh, spor na področju Sirije, Iraka. Učinki eh, so seveda eh, zelo slabi, slabi, kar zadeva begunce, pa tudi kar zadeva grožnjo za sosedne države, tukaj mislim predvsem na Libanon in pa na Jordanijo o tej temi smo razpravljali tudi pri svetu za zunanje zadeve 15. augusta. Kot veste, eh, je italijansko predsedstvo prosilo za sklic eh, te seje. Šlo je za nujno sejo, kajti potreben je bil evropski odziv. Še prav posebej zaradi grožnje za manjšine, tukaj govorim tako o kristjanih, kakor tudi o muslimanih in drugih. Razpravljali smo o potrebi, za, potrebi po ustreznem političnem pristopu v Iraku. Potrebno je podpreti vzpostavitev vlade v Iraku, ki bo vključevala vse dele iraške družbe. Poleg tega smo govorili tudi o koordinaciji humanitarne pomoči na evropski ravni. Govorili smo o evropskem okviru in o prizadevanjih za koordinacijo dejavnosti, ki jih, ki jih eh, izvajajo posamezne države članice Evropske unije. Tukaj gre za boj proti ISIS-u v Iraku. Poleg tega pa smo imeli tudi bolj strateško razpravo o tem, kako se z tem soočiti na bolj regionalen način. Glavna tema, in tukaj bi lahko pomagale tudi italijanske izkušnje, bo Potreba po razvoju novega regionalnega pristopa potrebno je vključiti različne regionalne deležnike, ki se v tem trenutku v eh, Iraku srečujejo z isto grožnjo in eh, imajo zato eh, tudi enak interes za soočanje za to temo. Poleg tega eh, smo govorili tudi z posebnim eh, odposlancem eh, Združenih narodov, z katerim bomo sodelovali tekom italijanskega predsedovanja in skušali bomo razviti strateški pristop do te krize. Poleg tega smo se strinjali tudi, da se moramo izogniti sporu civilizaciji. Eh, ne želimo spopada med različnimi verami, kajti tukaj bi šlo za zlorabo vere in to nikakor ni v našem interesu. Poleg tega smo razpravljali tudi v, o Libiji včeraj. Sem se imela priložnost sestati z Bernardinom Leonom, ki mu želim veliko uspeha pri upravljanju nove naloge, s katero je že kat, katero je pričel opravljati včeraj, je novi posebni odposlanec eh, Združenih narodov v Libiji. Poleg tega Vem tudi, da zelo dobro pozna to področje. Razpravljali smo o Libiji, kajti Libija je ključnega pomena za varnost Evropske unije, ne le za varnost Južne Evrope, ampak za varnost Evropske unije kot celote, za eh, varno oskrbo za energijo. Eh, poleg tega je Libija ključnega pomena tudi, kar zadeva priseljevanje v Evropsko unijo in pa. Eh, pomemben dejavnik pri zagotavljanju stabilnosti v regiji. Mislim, da je to eden izmed da je Libija eden izmed glavnih izzivov, ki nas čaka v prihodnih eh, šestih mesecih našega predsedovanja oziroma v mesecih, ki so še pred nami. Potem eh, smo razpravljali tudi o mirovnem procesu na Bližnem vzhodu. Osredotočili smo se na tri točke, namreč kako premjer je spremeniti v politični postopek, ki bi lahko vodil v resnično rešitev problema. Mislim, da je to v tem trenutku glavni izziv. Ne le, da bi bilo premirje vzdržno, ampak eh, da bi zagotovili tudi, da ne bo prišlo do novega eh, konflikta eh, čez nekaj mesecev. In tukaj prehajam že k drugi točki in to je vloga Evropske unije. Gre za strateško razmišljanje in pred nami je v strateškem pogledu velik izziv. Razpravljati bo potrebno o vlogi, ki bi jo lahko imela Evropska unija pri obnovi Gaze zelo dobro vemo, da eh, moramo zagotoviti, da to, kar ponovno eh, zgradimo, kar obnovimo, ne bi bilo eh, spet uničeno. Poleg tega pa moramo zagotoviti, da bo Evropska unija imela politično vlogo v regiji. Poleg tega smo imeli na dnevnem redu tudi temo, ki mislim, da nas v teh eh, tednih, eh, dnevih in morda celo mesecih najbolj zaposluje, gre za Ukrajino in Rusijo. Pri Gimnihu in tam ste sodelovali, smo imeli zelo plodno razpravo o srednjeročni strategiji, ki jo bomo morali sprejeti. In Razprava je bila zelo odkrito srčna, eh, živahna, mislim, da je bila dobra, tako bi rekli novinari. Ugotovili smo, da moramo govoriti z enotnim glasom. Enotni moramo biti kot evropejci. To je bil glavni rezultat eh, gimniha. Seveda pa so bile temeljne odločitve sprejete pri svetu v soboto zvečer. Takrat so bili sprejeti tudi zaključki sveta. Mi kot predsedstvo pa imamo sedaj seveda obvezo, da eh, te zaključke tudi izvedemo. Svet je že pričel izvajati nov svežen sankcij te sankcije so bile že sprejete, gre za finančne sankcije, za uporabo tehnologije, za eh, seznam posameznikov in pa inštitucij. Koreper se bo ponovno sestal jutri v četrtek eh, in takrat eh, bodo sprejeti še končni zaključki glede odločitev, ki jih je sprejel svet. Kar zadeva Rusijo in Ukrajino mislim, da se je naša razprava zelo dobro izrazila v zaključkih sveta. Izpostavili smo glavne politične točke, s katerimi se bo potrebno soočiti. Gre za premjerje, seveda, za vzpostavitev trajnostnega miru, za nadzor nad mejami, za prekinitev pretoka orožja in pa vojaškega osebja eh, preko eh, meje, potem izročitev talcev, dostop eh, do mesta nesreče leta MH17. In to je v osrčju naših prizadevanj tukaj ne gre zgolj eh, za to, da to dolgujemo žrtvam in pa nizozemski, ampak ta dramatičen dogodek je krizo v Ukrajini in v Rusiji spremenil v globalno krizo. In mislim, da je naša moralna obveza, da se s tem soočimo ne gre le za politično nalogo. Potem pa smo eh, se pogovarjali tudi o dvostranskih pogovorjih, ki bodo potekali z Ukrajino in pa z Rusijo na temo eh, dobave energije in tako naprej. Seveda je potrebno spoštovati tudi humanitarno pravo in naj na koncu izpostavim še eno temo, ki je tudi v pristojnosti mojega ministerstva in pa vašega odbora. Svet za kmetijstvo bo potekal 5. septembra, zato bo poskrbelo naše predsedovanje in takrat se bomo osredotočili tudi na eh, temo eh, sankcij in pa posledic za kmetijstvo. Potrebno je najti trajnostno rešitev, ki bo seveda temeljila na načeljih, ki smo jih eh, že od nekdaj zagovarjali. Še prav posebej pa seveda v prvih mesecih našega predsedovanja, ko se je ta kriza eh, poglobljevala. Pri tem je seveda potrebno poudariti ozemeljsko celovitost Ukrajine, ki je nesporna. Sedaj pa k italijanskemu predsedovanju. Naj vam najprej povem kratko zgodbo. Pred nekaj meseci sem obiskala Švico in sicer junija. In zelo dober prijatelj, minister za zunanje zadeve Švice, se je z mano pogovarjal o prednostnih nalogah eh, organizacije OUSA in dejal mi je. Prednostne naloge smo pripravili novembra. Štiri strani imamo zapisane, niti enkrat nismo omenili Ukrajine, ampak sedaj se ukvarjamo zgolj z Ukrajino. No, ne pravim, da so prednostne naloge italijanskega predsedovanja zastarele, ampak vsi smo politiki in vsi vemo, da je ena stvar to, eh, kar načrtujemo, druga stvar pa je to, eh, s čimer se dejansko potem moramo ukvarjati. Naj vam povem da bi rada poleg prednostnih nalog italijanskega predsedovanja omenila tudi prednostne naloge trojke, kajti sodelujemo tudi že z Latvijo in z Luksemburgom, kajti želimo zagotoviti eh, doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog. Prihodnje leto, eh, maja, bo potekal vrh v Rigi. Zato sem se sestala z latvijskimi in pa z luksemburškimi eh, kolegi, pa tudi z drugimi eh, ministri za zunanje zadeve in eh, sicer smo se v Moldovi pogovarjali o organizaciji vrha v Rigi, k temu se lahko kasneje še vrnem. Ampak menim, da je glavni izziv tega predsedovanja in tudi glavni izziv trojke prizadevanja na področju izvajanja pridružitvenih eh, sporazumov. Tukaj gre za strateško odločitev eh, Evropske unije, tukaj gre tudi za podporo reformam, ki se izvajajo v Gruziji in v Moldovi. Seveda se je potrebno sredočiti tudi na proste trgovinske sporazume v Na tem področju je veliko tem, ki se nanašajo na e, zunanje zadeve. Seveda je naloga predsedovanja oziroma predsedstva, da podpira visoko predstavnico eh, za zunanje zadeve. Izpostavili smo torej nekaj prednostnih nalog in nekatere izmed njih bom sedaj omenila. Mogoče zato, ker eh, niso tako samoumevne kot druge prednostne naloge in vseh seveda ne morem našteti. Seveda, naj še enkrat povdarim, naša naloga ni, da izvajamo eh, te eh, pobude, ampak da podpiramo izvajanje pobud za strani visoke predstavnice. Tukaj bi se rada omenila na človekove pravice, na zaščito verskih manjšin, na pravico do svobode veroizpovedi. Zelo dobro vemo, kakšno je stanje eh, v številnih regijah sveta. Potem je tukaj eh, boj eh, proti izvajanju smrtne kazni. In to bo igralo pomembno vlogo v prihodnjih šestih mesecih italijanskega predsedovanja. Rada bi spostavila tudi pravice žensk in pa boj proti nasilju nad ženskami. Izkoristili bomo priložnost ki jo ponuja naše predsedovanje, kajti uveljavo bo je vstopila tudi eh, konvencija sprejeta v Istanbulu na temu nasilja nad ženskami. Naj sedaj preidem na temo, ki je v pristojnosti predsedstva kot takšnega. Kot veste, se je Italija odnegde zauzemala za širitev Evropske unije. To je po našem mnenju v osrčju evropskega projekta. Širitev je bila ključnega pomena za utrditev miru v povojih Evropske unije, potem je pomagala zaokrožiti Evropsko unijo po koncu hladne vojne. In sedaj v tem trenutku mislimo, da je širitev zelo učinkovito orodje tako na regionalni, kakor tudi na eh, globalni ravni. Širitev podpiramo, kajti v preteklih eh, štirih letih eh, se razvoj v naši soseščini ni zaustavil. Pogojevanje z za vse tiste države, ki so kandidatke oziroma ki naj bi vstopile v Evropsko unijo, ključne, je ključnega pomena za utrditev demokracije in eh, za razvoj teh držav. Romunija in Bolgarija sta vstopili v Evropsko unijo leta 2007 in lansko leto je vstopila Hrvaška in mislim, da je to dober dokaz za to, kako zelo pomembna eh, je širitev Evropske unije. V tem trenutku eh, pa je na kocki tudi naša verodostojnost. Seveda, prizadevanje za širitev ne pomeni, da bomo umetno uspodbujali širitveni postopek. Ne želimo preuranjenega širitvenega postopka. Želimo le podpreti prizadevanje na področju eh, širitvene politike, poleg tega pa želimo pripomoči tudi k izvajanju reform. Vsi vemo, da je izvajanje reform eh, pogosto veliko težje kot pa sprejemanje reform. Seveda je, so pomembne odločitve Evropske unije, ampak eh, ko so enkrat eh, reforme sprejete in za strani držav tudi izvedene, potem mora slediti širitev. Na ta način bomo lahko dokazali verodostojnost Evropske unije. Zelo dobro se zavedamo tudi strateškega pomena širitvenega postopka in zaradi tega. sem se odločila, da bom obiskala vse prestolnice Zahodnega Balkana in z eh, izvajanjem tega sem začela 1. Eh, julija. In eh, Dejala sem, da želim proučiti situacijo v posameznih državah Zahodnega Balkana, kajti politična situacija se v posameznih eh, državah eh, razlikuje. Nekatere države so že eh, imele volitve in eh, še nimajo spostavljene vlade, druge imajo posebno drugačno politično situacijo in eh, zato mislim, da se je potrebno soočiti z vsako državo posebej. Poleg tega pa eh, sem eh, se sestala tudi z turškim premijem. Videli bomo, kaj se bo zgodilo sedaj po volitvah. Mogoče bi iz časovnih razlogov eh, preskočila podrobno predstavitev vsake posamezne države. Rada bi le omenila, da verjamemo, da je potrebno z širitveno politiko nadaljevati, kajti to je ne le v interesu posameznih držav, eh, ki so že kandidatke, ampak tudi v našem lastnem interesu, v interesu držav članic Evropske unije. Tukaj gre za zagotavljanje stabilnosti, varnosti in pa tudi za zagotavljanje eh, gospodarskega razvoja. In mislim, da je to tako v interesu Evropske unije, hkrati, oziroma mislim, da je to tako interes Evropske unije, kakor tudi obveza Evropske unije. Oprostite, če sem vam vzela preveč časa, eh, prihodnice bom izboljšala, z veseljem bom odgovorila na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Kolegice in kolegi, Seznam govornikov je zaključen. 27 se vas je javilo k besedi. Že vnaprej se vam opravičujem, če ne boste prišli vsi na vrsto. Novih poslancev ne bomo uvrščali na seznam. Najprej bodo govorili koordinatorji dve minuti, na to pa bodo imeli govorniki eno minuto, zato da bomo lahko dali priložnost, da besedo čim več kolegom. Bodite kolegijalni, držite se časa za govor. Če boste govorili dlje, boste ukradli čas naslednikov. Gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, ministrica, za vašo prisotnost danes. Hvala lepa tudi za vašo predstavitev. Osredotočil se bom na prednostne naloge italijanskega predsedovanja. Najprej želim povedati, da sem zelo vesel, da vidim, da je širitev eh, ena izmed prednostnih nalog italijanskega predsedstva. Mislim, da je s tem italijansko predsedstvo pokazalo, da je realistično eh, in glede na trenutno situacijo, se moramo osredotočiti na napredek v uh, eh, potencijalnih uh, eh, in pa obstoječih državah kandidatkah. Kot vemo, uh, so nekatere izmed teh držav šle skozi buren uh, razvoj. No, poleg teh splošnih pripomp pa imam dve natančni vprašanje, ki se nanašata na vaš program. Zanima me, katere konkretne pobude boste sprejeli za ponovno vzpostavitev pogajanj z Turčijo in drugič, na kakšen način nameravate pomagati Bosni in Hercegovini, da predstavi eh, kredibilno prošnjo za vstop. To je namreč eden izmed ciljev italijanskega predsedstva, tako ste zapisali. Hvala, gospod Panceri. Grazie, signor ministrica. Najlepša hvala, gospa ministrica, da ste danes z nami. Zelo dobro veste in čisto kratek bom, da moramo najprej ovrednotiti geopolitične prednosti v sredozemlju, kajti to je regija, ki nam je zelo blizu. Pogovarjati se moramo tudi o številnih napakah, eh, ki so bile storjene v Evropski uniji in tudi v posameznih državah članicah. Tukaj govorim o Libiji, pa ne le o Libiji. Terorizem, človekove pravice, priseljevanje, to so teme, ki postajajo vedno bolj ključnega pomena za zunanjo politiko Evropske unije. Te teme so tudi tesno povezane med seboj. Vprašanje pa je sledeče. Ne vem, ali se strinjate z oceno, ampak če se, me zanima, kako se namerava italijansko predsedstvo soočiti eh, z to novo potrebo po usklajenem pristopu na tem področju. Gospod Tanak. Eh, signora ministro per la sua nuova nomina. Eh, čestitke, gospa ministrica, za imenovanje. Veliko je napetosti na globalni ravni, predvsem ko gre za eh, prednostne naloge. Glede Zahodnega Balkana, to je regija, ki jo vaša država zelo dobro pozna. Eh, imate tudi dediščino, ki je povezana s tem delom sveta. Eh, kako bi lahko deblokirali temo Makedonije, da bi ta začela pogajanja kot država kandidatka? Pogajanja se še niso začela. Albanija je postala država kandidatka pred kratkim tudi to državo Italija dobro pozna in eh, ne bi bilo pošteno, če bi se Italija začela. Če bi se Albanija začela pogajati pred Makedonijo. Torej, zanima me, kako se boste ukvarjali z vprašanjem Firom. Potem pa uh, Srbija, Črna Gora, kako boste nadaljevali z dediščino Cathy Ashton, uh, predvsem, ko gre za dialog med Beogradom in Prištino. Uh, Eh, omenili ste tudi zunanjega ministra Turčije. Eh, ali imate kakšne namige glede eh, Cipra in rešitve ciprskega vprašanja? Nas lahko malo obvestite o tem, potem pa vzhodno partnerstvo. Podpiram vaše mnenje, da je treba izvajati pridružitvene sporazume. Zelo se zanimate za temo Rusije in Ukrajine, tako piše v medijih. Eh, zdaj pa eh, Putin govori o mm, državnem statusu eh, nove Rusije. Zanima me, kaj menite o tem kot italijanska zunanja ministrica in voditeljica predsedstva. Potem pa še kriza na Bližnem vzhodu in ISIS, stabilizacija Jordanije mora biti tudi prednostna naloga, ta država je zelo ranljiva. Mm, ste tudi prijateljica eh, Kurdistana, tako poročajo v tisku. Kaj menite o tem, eh, da predsednik Barzani napoveduje eh, referendum o neodvisnosti Kurdistana? Hvala lepa, dobrodošla, gospa ministrica. Vaši povdarki so obetajo uspešno sodelovanje in vaše uspešno delo. Rad bi vam samo postavil vprašanje glede odnosov z Rusijo zaradi tega, ker je očitno eh, ne samo to, da vam eh, prigovarjajo, češ da ste preveč odprti do Rusije, ampak tudi to, da se odnosi Evropske unije in evropskih držav z Rusijo razvijajo v slabo smer mislim da bi bilo za želeti da bi tudi vaše predsedovanje prispevalo k vzpostavitvi konstruktivnega koristnega dialoga z rusijo ampak ne samo z ruskim carjem ampak z rusko družbo. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por la oportunidad. Eh, dober dan, eh, hvala za priložnost, da postavim vprašanje. Eh, ko sem prebral program italijanskega predsedstva, me nekaj zelo skrbi in sicer Ukrajina. Kako lahko tako mirno govorite o procesu stabilizacije in normalizacije, ko pa je tam prišlo do državnega udara? Nič tudi ne piše o elementih eh, skrajne desnice, neonacizma eh, v Ukrajini. To je tam dejstvo. Gospa Nulan se je eh, tudi umešala, s tem so povezana tudi določena imena, ki so v vladi. Februar je prišlo do državnega udara, kaj menite o tem, in naša politika Evropske unije. Eh, kako bomo sodelovali z državo, ki ne spoštuje naših eh, pravil. Ja Kolikor vem, je bil državni udar izveden skozi oziroma preko parlamenta. Gospod Loh Vihle. Uh, eh, dobar dan, pozdravljena gospa ministrica. Uh, Eh, nekaj o Libiji, Iraku in pa o prioritetah predsedstva. Glede Libije mislim, da je nujno, da Evropska unija postane bolj aktivna pri iskanju rešitev za Libijo. Lahko o, eh, mogoče bolj podrobno razložite, kaj načrtujete. Potem pa še sporazum o ponovnem sprejemu med Italijo in Libijo. Eh, to se je končalo, ker je situacija v Libiji tako slaba. Glede Iraka pa obstaja vprašanje, kako se najbolje boriti proti skupini ISIL, pa tudi kako se boriti proti tej skupini znotraj Sirije. Nam lahko razložite, kako vi vidite eh, potrebo po sodelovanju s predsednikom Asadom, pa še ključne prednostne naloge eh, treh predsedstv. Evropske unije. Čestitam vam, da ste uvrstili človekove pravice med tri najpomembnejše teme, to je zelo pomembno. Rekli ste tudi, da ste obiskali oziroma da še boste vse eh, države na Zahodnem Balkanu. To tudi zelo pozdravljam. Prosim pa vas, da se osredotočite tudi na vprašanje Romov v teh državah. Hvala. Hvala lepa. gospod Castaldo. Grazie, presidente, ringrazio anche la. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa tudi gospe ministrici, da je danes tukaj z nami. Najprej bi rad povedal eh, sledeče. Rad bi se osredotočil na Libijo. Mislim, eh, da je ključnega pomena, da poskrbimo za prizadevanja na tem področju. Zato sem vesel poudarka italijanskega predsedovanja tej temi. Potrebno se je zauzeti za stabilnost v Libiji, kajti eh, 25 tisoč oziroma 20 tisoč oseb eh, se je že podalo eh, na pot iz Libije in 2000 jih je tudi eh, umrlo v sredozemlju. Potrebno se je osredotočiti tudi na dvostranske sporazume nekaterih eh, držav NATO. Ali menite, da je to prava odločitev ali pa menite, da bo to še zaustrilo kaos eh, v eh, celotni regiji. Potem pa bi se rad osredotočil še na politiko eh, širitve in sicer bi tukaj rad izpostavil Turčijo. Različne tiskovne agencije pravijo, da je bilo med eh, julijem 2013 in julijem 2014 odpuščenih 184 novinarjev. Eh, in eh, sicer zaradi tega, ker naj bi kršili pravici premijeja. Pred nekaj meseci je gospod Erdogan zagrozil uh, novinarjem uh, na socialnih omrežjih in zanima me, kaj nameravate storiti glede te situacije. Najlepša hvala. Plan B, biti o Argentini. Izvolite, gospa Mogherini. Um, thank you. We'll try to hvala. Skušala bom odgovoriti na vsa vprašanja, mogoče bom katera združila v skupine. Uh, Eh, kajti postavljena so bila tudi pod vprašanja in dodatna vprašanja. Gospod Preda. Mislim, da je potrebno nadaljevati z širitvenim postopkom. Kot sem dejala, je to tako eh, naša naloga, kakor eh, tudi naš interes. Mislim, da moramo poskrbeti za nekoliko večjo stabilnost uh, in mislim, eh, da to ni ravno težek cilj glede na nestabilnost, ki trenutno vlada. Kar pa zadeva konkretne predloge, predvsem eh, glede Turčije in pa Bosne in Hercegovine, to sta dve države, ki ste ju izpostavili. Kar zadeva Turčijo. In tukaj lahko odgovorim tudi na vprašanje, ki je bilo sestavljeno pred nekaj trenutki. To je ena izmed držav, kjer bi lahko bil postopek izvajanja političnih reform okrepljen, če lahko tako rečem. In uh, sicer bi lahko to uh, dosegli z pogajanji, z pridružitvenim postopkom. Ampak. Tukaj je potrebna politična ocena, ne toliko tehnična ocena. Seveda, Bo potrebno odločitev o odpiranju novih poglavi sprejeti z novo vlado, ki se oblikuje v teh eh, dnevih, torej v prihodnih mesecih bomo o tem razpravljali. O tem bo razpravljala nova vlada v Ankari in eh, videli bomo, kako bo potekal prehod. In mislim, da bi nam to lahko uspelo, kar pa zadeva Bosna in Hercegovina pa je veliko odvisnega od volitev, ki bodo potekale čez približno en mesec. V Sarajevo sem bila julija in takrat sem predstavila skupaj z visoko predstavnico uh, Evropske unije načrt za rast in mislim, da je bilo to ključnega pomena, kajdi Bosna in Hercegovina mora podati kredibilno prošnjo za vstop. Ta država mora najti način za nadaljevanje skupnega življenja različnih treh skupnosti. V Evropski uniji je zelo malo regij, kjer bi lahko bila vloga Evropske unije tako zelo ključnega pomena, kakor v Bosni in Hercegovini. Zato mislim, da bomo tam igrali zelo, zelo pomembno vlogo. Sedaj pa bom prešla na italijanščino in odgovorila na vprašanje gospoda Pancerja. Povsem se strinjam z vašo analizo. Terorizem, človekove pravice, priseljevanje. To so zagotovo tri teme, ki so zelo tesno povezane. In k temu bi dodala še temo sporov. Naloga ministra za zunanje zadeve se osredotoča bolj na določene vidike tega celotnega področja. Preprečevanje sporov in pa človekove pravice so ključnega pomena in vprašanje, kako poskrbeti za usklajen odziv Evropske unije. Ne le na to, kar se dogaja uh, v sredozemlju, ampak tudi to, kar se dogaja v Afriki, kajti potrebno je pogledati tudi čez meje Libije. Libija namreč predstavlja neke vrste koridor uh, preko njenega ozemlja. Prihajajo priseljenci, ki imajo v določeni meri pravico do azila. In tukaj gre eh, predvsem eh, za prebivalce afriškega roga in pa eh, Sirije. Takšna situacija v Italiji in mislim, da na Malti situacija ni preveč drugačna. Najbrž velikih razlik ni. Pretekli teden smo se pogovarjali o Frontexu, o Frontexu Plus in o operaciji Mare Nostrum. Ampak to ni v glavni pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve. Mi se moramo sredotočiti predvsem na boljše sodelovanje z tranzitnimi državami, tudi z Libijo in zato upam, da bomo k malu lahko proučili, katere sporazume bi lahko sprejeli z eh, Libijo tako kot smo to storili v primeru Moroka in Tunizije in uh, situacija se je potem eh, precej spremenila. Ampak glavna naloga je preprečevanje sporov, so seveda človekove pravice, hkrati pa tudi dostop uh, do ustreznih gospodarskih virov in do vode. V Afriki In v arabskem svetu je potrebno zagotoviti boj proti revščini, tako da osebe ne bodo bežale iz tega področja, zato da bi zagotovile boljšo prihodnost za svoje otroke, zato da bi obežale te revščine in lakote. Tema terorizma je prav tako ključnega pomena. Tukaj gre predvsem eh, za prebivalce Evropske unije, ki odhajajo na to področje eh, z namenom, da sodelujejo v boju. Tukaj gre eh, za zagotavljanje evropske varnosti, zagotavljanje varnosti naših državljanov. Sedaj pa prehajam ponovno na angliščino. Iram, uh, kako deblokirati uh, temo uh, nekdanje republike Makedonije glede imena, če bi imela odgovor na to vprašanje, bi mogoče dobila Nobelovo nagrado. Ne, hecam se. Formalni odgovor so pogajanja, ki že potekajo. Tu je bil tudi zadnji poskus oziroma prizadevanje predstavnikov Združenih narodov, ki so obiskali Makedonijo nekaj dni po mojem obisku julija, vendar pa ta obisk ni eh, prinesel kakšnih bistvenih rezultatov. Eh, moj vtis je, da bomo eh, potrebovali še več politične volje, tako v Makedoniji kot tudi v drugih državah. Mogoče bomo potrebovali tudi. Eh, dodaten evropski protagonizem, eh, pomembnejšo vlogo Evropske unije na tem področju. To je ključnega pomena, kajti tudi notranje bi se situacija lahko začela razvijati v napačni smeri. Če eh, namreč ne bomo ukrepali na pravi način. Upam, da bomo. Eh, v naši vlogi predsedujoče države lahko olajšali ta pogajanja in da bomo dosegli kak napredek. Italija je zelo pozdravila odločitev sveta junija glede Albanije. Vidim eh, to povezavo, možnost za uh, uh, dober odnos, kajti uh, velika albanska skupnost je prisotna tudi v Makedoniji. Albanija je država, ki je v zadnjih mesecih naredila neverjeten napredek, eh, predvsem glede volje in želje po reformah. Eh, svet eh, lansko leto je očitno dal pravi zagon tej državi za izvajanje reform. Dialog med Beogradom in Prištino je tudi nekaj, s čimer ima Italija izkušnje. Imamo tudi nekaj znanja o tem. Upam, da bomo dali pozitiven prispevek. Ko sem obiskala prestolnice, sem o tej temi razpravljala tudi z obema uh, vodstvoma, tako na Kosovo kot v Beogradu. Na Kosovo je vodstvo še uh, pod rahlim vprašanjem, uh, torej Eh, na to morali počakati, namreč da se oblikuje vlada. Naletela pa sem na eh, zelo veliko politično voljo, da bi takoj spet začeli eh, s pogajanji in s pogovori in da bi izhajali iz pogovorov, ki so se že odvili. To je zelo pomembno, namreč da se pogovori nadaljujejo. Skušali bomo eh, mi kot italijansko predsedstvo tudi olajšati in zagotoviti nekaj, kar bi olajšalo regionalni dialog na tem področju. Organizirali bomo tristransko srečanje med Italijo, Albanijo in Srbijo v naslednjih mesecih. Kot veste, ima Italija zelo dobre odnose z državami v tej regiji, še posebej pa s temi, ki sem jih ravno omenila. Glede Cipra menim, da bi mogoče lahko dosegli pozitivne pogoje, eh, predvsem glede novih eh, plinovodov. To bi nam omogočilo dobre korake naprej. Upam, da se bo to zgodilo v naslednjih mesecih. Potem Jordanija, tukaj moram eh, nekaj natančneje povedati. Omenila sem eh, Jordanijo skupaj z Libanonom v svoji predstavitvi in sicer kot državo, ki je zelo prizadeta zaradi raznih izzivov, predvsem Isila, pa tudi različnih konfliktov v tej regiji. Obiskala sem eh, junija tako Libanon kot Jordanijo, obiskala sem begunsko taborišča pritisk eh, v teh dveh državah je resnično ogromen. Eh, gre za pritisk na skupnosti, ki gostijo eh, begunce. Tega ne smemo podcenjevati. To je velik izziv za vladi v obeh državah. Ne gre samo za varnost, ampak tudi za socialno varnost na nek način. Zelo jasno moram povedati, da je Jordanija stabilna država. To bi morali vse čas ponavljati. Pogovarjala sem se eh, z jordanskim kolegom, s katerim sva zelo dobra prijatelja. Rekl mi naslednje. Imamo en recept za to, kako preprečiti Isilu, da prestopi našo mejo. Rekl je, naša družba ni pripravljena da bi takim organizacijam dala mesto v družbi. Antonio Panceri je tudi uh, omenjal stvari, ki bi lahko prinesle spremembe v prihodnosti. Nekaj takega bi potrebovali tudi v Jordani. Uh, eh, civilna družba in družba nasplošno uh, eh, ter politične institucije so zelo stabilne v Jordani in to je uh, Eh, najboljše orožje proti kakršnim koli varnostnim problemom. Seveda moramo Jordanijo eh, podpirati pri tem in jo tudi zaščititi. zaščititi. Referendum v Kurdistanu, s tem, eh, o tem sem govorila z gospodom Balcanjem, mislim, da je bilo to 8. avgusta. Razpravljala sva tudi o potrebi po podpori za kurdsko regijo. Eh, namreč eh, v povezavi z grožno Isila. Omenila sem in to bom omenjala še eh, naprej, da referendum ni dobra ideja. Enotnost Iraka je nekaj, za kar bi si morali vsi prizadevati. To velja tako za kurde, kot za vse druge iračane, za sunite in šiite in eh, zato potrebujemo v Bagdadu neko vključujočo vlado. Stabilna eh, družba in institucije eh, so v Jordaniji pravi način boja proti terorizmu. V Iraku pa bi tako orožje predstavljala stabilna in vključujoča vlada. Poleg tega moramo biti vedno pripravljeni na terenu. V italijanskem parlamentu smo 20. augusta razpravljali o tem, da bi poslali eh, nekaj vojaške opreme v Irak. Določene države so v evropskem okviru sprejele tako odločitev. Zelo jasno pa je, da je prava rešitev za grožno ISIL-a in za nevarnost eh, fragmentacije ali celo eh, razpada Iraka kot države. Eh, torej, rešitev je samo politična. Rešitev je v tem, da se v Bagdadu ustvari ustrezno politično okolje, ki bi zastopalo vse državljane Iraka. Libija, še enkrat v italijanščini. S tem bom odgovorila deloma tudi na vprašanje gospoda Pancerja. Reči moram, da bi mi bilo zelo všeč, če bi imeli priložnost za večje sodelovanje tudi z drugimi eh, delegacijami, kar zadeva vprašanje Libije. Mislim, da bi bilo to zelo koristno naloga oziroma prednostna naloga italijanskega predsedovanja je, da posredujemo sporočilo, da je to tema, ki, zadeva, na, ki zadeva celotno Evropsko unijo. Tukaj ne gre za vprašanje juga, gre za vprašanje, ki se nanaša na vse evropejce, tako v političnem, kakor tudi v humanitarnem pogledu. Kot sem že dejala, mislim, da se en vidik tega vprašanja nanaša na pristojnosti, ki niso eh, pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve ali pa tega odbora. Tukaj govorim o azilu, o beguncih in tako naprej, vendar pa hkrati gre tukaj tudi za vprašanje notranje politične situacije. Situacija je bila dramatična, je dramatična v Tripoliju. Zato mislim, da morajo vse države članice Evropske unije podpreti dejavnosti posebnega odposlanca Združenih narodov in to je cilj eh, italijanskega predsedovanja. Želimo zagotoviti podporo tako italijanskih kot tudi evropskih državljanov, hkrati pa želimo vzpostaviti dialog, konstruktiven dialog, kajti jasno je, da imamo v Libiji legitimen eh, parlament, eh, ki je bil izvoljen 25. junija. In v Libiji ne bomo našli rešitve, ki bi vodila k institucionalni stabilnosti in k varnosti. V primeru, eh, da bi želeli doseči premot premoč ene skupine na drugo. V Libiji je potrebno spostaviti dialog znotraj države, tako da se bodo različne skupnosti pogovarjali med seboj. In to je seveda v rokah Libicev. Sprejeti morajo ta izziv, se z njim soočiti, hkrati pa je to tudi izziv mednarodne skupnosti, tudi italijanskega predsedovanja. In mogoče je dobro, da je predsedstvo sedaj ravno v rokah uh, Italije. Seveda pa bo tukaj potrebnih še veliko prizadevanj in najprej je potrebno poskrbeti za prekinitev sovražnosti. In to je v interesu tako Libije, kakor tudi Evropske unije. Seveda pa je ključnega pomena, da to vprašanje rešimo tudi zaradi držav ki mejijo na Libijo, kajti gre za regionalno vprašanje in zato mislim, da je zelo pomembno bilo tudi srečanje vseh teh držav. To je ključnega premena predvsem za nadzor nad mejami. Mi eh, se ukvarjamo predvsem z pomorskimi mejami, ampak eh, potrebno se je osredotočiti tudi na kopenske meje. In to je vprašanje, ki zadeva tudi sosedne države. Zaradi tega mislim, da je potrebno najti realističen odziv. Seveda pa je velika razlika med tem, kar uh, si želimo in med tem, kar lahko dejansko uresničimo. Na vsak način bodo potrebna diplomatska in politična prizadevanja. Uh, the, uh, Eh, zelo na kratko še o vprašanju, kako se najbolje boriti proti ISIL-u. Mislim, da sem na to že delno odgovorila. Eh, morda bi prišlo, lahko pride do eh, kakšne izjemne situacije, ki bi potrebovala vojaški odziv, ampak prava rešitev je lahko samo politična. Glede Sirije, sem že povedala, da smo na gimniku imeli tudi dodatno strateško razpravo o tem, kako eh, se soočati ne z vsako krizo posebej, ampak eh, s situacijo na Bližnjem vzhodu kot celoto. E, torej, da se ne ukvarjamo posebej z Gazo e, in Izraelom, ampak od Turčije do Egipta. E, imamo veliko območje nestabilnosti, torej moramo se ukvarjati eh, s tem, kako se na to odzvati regionalno. Mislim, da bomo morali razviti neko inicijativo, neko evropsko pobudo eh, za to, da bi olajšali regionalni dialog med različnimi deležniki v regiji. to je bilo eh, težko vprašanje na nek način, kot je povedal tudi predsednik. Eh, proti ISIL-u se moramo boriti tudi v Siriji, eh, pa to ne pomeni, da se moramo koordinirati z Asadom. Predsednik Gauk je, je bil včeraj v Dancigu ob 75. Eh, obletnici eh, druge svetovne vojne. Citirala ga bom v italijanščini, kajti njegove besede sem si zapisala v italijanščini. Z sporom v eh, Ukrajini je Rusija prekinila partnerstvo z Evropsko unijo. Želimo si dobro partnerstvo v prihodnosti, seveda ob spoštovanju pravic vseh narodov. Mislim, da te besede dobro eh, prikazujejo situacijo, kakršna je v tem trenutku. Rekla sem, strateško partnerstvo je končano. To je bila odločitev Moskve, je pa to tudi posledica dogajanja na terenu. Sprejeli smo sporazum najprej v Ženevi, potem v Madridu in eh, pred nekaj eh, dnevi še v eh, Minsku, ko sta se srečala Porošenko in Putin. Evropska unija je tukaj posredovala. Torej, jasno je, da danes ne govorimo več o partnerstvu. Prebrala sem odgovor predsednika Gavka, ampak moramo se vprašati, ali je v našem interesu v prihodnosti, da si predstavljamo, da bi bili pogoji izpolneni v Moskvi za to, da uh, si spet prizadevamo za partnerstvo. E, mislim, da e, nihče ne bi rekel, da to ni v našem interesu, ampak e, trenutno situacija ni takšna. E, to pa je posledica e, odločitve v Moskvi. Ali sem prorusko ali protirusko usmerjena, e, ne vem, ampak situacija je pač takšna, kot je. Mislim, da to eh, dobro eh, razlaga tudi besede, ki so zapisane v našem programu glede Rusije in Ukrajine. Elmar, kot si omenil, eh, je veliki izziv tudi Ukrajina in sicer eh, izziv ni samo varnostni, pomembno je, kako bomo Ukrajino danes podprli kako bomo podprli demokratični proces. Eh, predsedniške volitve so se odvile, so že potekale. Eh, niso bile samoumevne na začetku, ampak vendarle so se zgodile. Eh, vloga OECD-a je bila tukaj zelo pomembna. Včeraj se je stala kontaktna skupina in mislim, da je to zelo pomembno. Ali to spreminja situacijo na terenu? Ne, v tem trenutku še ne in to je problem. Ampak eh, ali imamo kakšno alternativo? Bilo je vprašanje o vojaškem posredovanju. Vsi se strinjamo, da ni vojaške rešitve. Oziroma ne, očitno se ne strinjamo vsi. Strinjali pa smo se eh, v svetu, mogoče se v parlamentu ne strinjamo. Skrbelo pa bi me, če bi se Evropski parlament stotno z nečem strinjal. V svetu smo pa se strinjali in če preberem zaključke sveta, eh, vidimo, da obstaja nujna potreba po trajnostni politični rešitvi. Na tej politični rešitvi moramo delati. Mislim, eh, da se bo to odvijalo predvsem na vrhu NATO, ki bo potekal v četrtek in petek. Tam bom predstavljala Italijo kot zunanja ministrica. In zame obstaja potreba potem, da zagotovimo, da bodo vzhodne članice NATO, oprostite, gospod predsednik, kajti tukaj sem že šla ven iz konteksta, torej te države v zavezništvu, ki imajo mejo z Rusijo, morajo eh, imeti neko zagotovilo, da peti člen ne bo ostal samo zapisan na papirju, ampak da se bo njihova vloga okrepila in vloga NATO, eh, da se bo okrepila. Vendar to ni eh, tema italijanskega predsedstva. Mislim, da sem s tem odgovorila na vsa vprašanja. Najlepša hvala. We have still the Hvala lepa. Govornikov imamo še vedno enako število. Verjetno bomo imeli dva hitra kroga, kajti gospod Mogherini mora še podati zaključno izjavo. Dobro, minuto. Gospod Plenkovič. Hvala lepa, gospodine predsedavajoči. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čestitam ministrici za imenovanje za visoko predstavnico dve kratki vprašanji. Prvič, odziv na dramatično situacijo v Ukrajini, gre za krizo v zunanje politični situaciji, kako najti mirno rešitev te krize ljudje vsak dan umirajo in eh, politika, eh, ki jo imamo do Moskve, očitno ni eh, obrodila sadov, ki bi si jih želeli. Vodila je k močni agresiji Rusije in pod vprašaj se postavlja celo ozemeljska celovitost Ukrajine. Ali lahko kaj več poveste o mirovnem svežnju, ki ga pripravljate po Eh, evropskem svetu. Kaj pa tristranski pogovori med Ukrajino, Rusijo in pa Evropsko unijo, ki naj bi potekali na temo pridružitvenega sporazuma. Poleg tega pa me zanima tudi izvajanje uh, sredozemsko oziroma jadransko-jonske strategije. To je uh, namreč tema, ki je ključnega pomena za prihodnjo širitev Evropske unije. Hvala lepa. Richard Howard. Hvala vem, da boste v prihodnosti morali sodelovati z vsemi državami članicami in eh, zelo sem zadovoljen v imenu socialistov, da ste iz naše politične družine in hvala lepa, da ste priznali, da ima Evropska unija zelo pomembno vlogo na bližnjem vzhodu. To velja tudi za nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosnijo in tudi govorili ste o pravicah žensk in človekovih pravicah. Vprašanja. Irak, Sirija in ISIS. Kako bo predsedstvo sodelovalo z drugimi arabskimi državami v prihodnjih šestih mesecih, zato da bi spodbujali regionalne rešitve. Vem, da ste govorili, da je vlada v Iraku pod pritiskom, da bo bolj vključujoča. Zaenkrat kaže, da je precej razdeljena na sekte. Kaj lahko storimo, da bi vplivali tam? Ukrajina. Podpiram vas. Vaše besede o MH17 so bile zmerne, prave. Moralno odgovornost imamo, svet moramo opozoriti na to, kaj se je zgodilo. Neomejen dostop je nekaj, ampak eh, zagotoviti moramo, da bo pri preiskavi dejansko prišlo do napredka. Tako bomo lahko pokazali, kakšno vlogo igra Evropska unija tukaj. Eh, Najlepša hvala gospod predsednik, čestitam gospe ministrici in rad bi se vrnil na vprašanje Iraka in Sirije. Govorili ste o potrebi po vzpostavitvi eh, nove iraške vlade. Mislim, da je to ključnega pomena. Mislim pa, da se moramo resno soočiti tudi z vprašanjem varnosti kristjanov eh, v Iraku. Večina je v Iraku šiitov, potem so tukaj suniti, eh, kurdi in uh, turkmenci in pa uh, eh, kristijani. Zato mislim, da se moramo soočiti z vprašanjem varnosti vseh posameznikov v Iraku in o tem se bo potrebno pogovarjati z novo prihodnjo vlado v Iraku. Zanima me, ali ste o tem že govorili z vašim iraškim kolegom, z vašim kurdskim kolegom, kaj ti To je zelo velik geopolitični problem, ki je tesno povezan tudi z vprašanjem solidarnosti, krščanske solidarnosti. Hvala. Honec. Hvala, gospod Nec. Najlepša hvala, gospa ministrica. Rada bi vam izrekla dobrodošlico. Zelo me veseli, da bomo lahko z vami sodelovali v prihodnih mesecih, če bo seveda vse šlo tako, kot bi moralo. Hvala lepa za zelo izčrpno predstavitev pogovorov v okviru Gimniha. Rada pa bi izpostavila vidik, ki ga niste izpostavili, morda o tem eh, nismo dovolj govorili in to me je nekoliko presenetilo in sicer gre za odnose z ZDA in sicer za odnose z ZDA, glede na vse krize, ki ste jih izpostavili. Govorim tako o Iraku, Siriji, o Bližnem vzhodu eh, in pa o odnosih eh, z Ukrajino in Rusijo. ZDA so eh, seveda na vseh tih področjih zelo pomemben partner, ali lahko o tem poveste kaj več. Ali menite, da se eh, pogovori z Obamovo eh, administracijo odvijajo na enakopravni ravni. Hvala lepo, gospod Avstrevičius. Ne, se upravičujem. Gospod Ševalos. Gospa Ševalos. Še enkrat se upravičujem, pravi predsednik. Odgovor na vprašanje sem že dobila, tako da ne bom spregovorila. Hvala.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 gospod Putin nikoli ni spoštoval svojih obveznosti, to ste dejali tudi sami, ampak sam postavlja agendo, mi pa samo reagiramo. Ukrajina je spet pod napadom, invazija poteka. Če bomo ostali samo pri političnih rešitvah, mislim, da bo gospod Putin dosegel svoje cilje na tak ali drugačen način. A ni že čas, da končno priznamo, da je ena evropska država napadla drugo evropsko državo? Ne, da govorimo o napadih ali incidentih. In še nekaj. Ali smo lahko prepričani, da bo konec kakršnekoli trgovine z orožjem med EU in Rusijo brez nekih morebitnih vrzeli? Hvala gospod Picula. Hvala lepa, gospa ministrica. Lepo, da ste omenili širitev kot eh, del svoje agende, ampak eh, stanje v Bosni in Hercegovini ostaja enako. To je pričakovano, kajti država je blokirana zaradi dolgotrajnega pad položaja na notranji ravni. Rusija, Ukrajina je velik problem, in tudi veliki ziv za skupno zonanjo politiko. Ne prosim vas, da ugibate, ampak zanima me, kakšni so obeti za to državo po oktobru 2014. Veliko napak se je tam zgodilo, ne samo napačno, napačna izvedba sodbe Sadič Virzi, probleme z zakonodajo in tako naprej. Prav tako podpiram vaš uh, politični pristop, ne samo akademski pristop k reši, iskanju rešitve. Hvala. Gospa Fotiga. Thank you, madam, for your... Hvala lepa, gospa ministrica. Veliko vprašanj smo že slišali, preden sem prišla do besede. Zato bom zelo kratka. Imela bom najverjetneje samo eno vprašanje. V okviru trenutnega mandata, pa tudi prihodnega mandata, bodo vaši obiski deležni veliko pozornosti medijev. Zanima me, ali boste obiskali Kijev v bližnji prihodnosti. Če se boste tja odpravili, me zanima, kakšno sporočilo boste ponesli v prestolnico. Nimamo problema Ukrajina-Rusija. Ena stran je napadalec, agresor, druga stran pa pač brani svoje ljudi in ozemlje. Gospod Avstrevičius, hvala lepa. Gospa ministrica, če bi lahko potovali nazaj v čas, bi verjetno popravili program italijanskega predsedstva. Na 21. strani, citiram, vidite priložnosti, da okrepite strateške odnose z Rusijo. To bi prav gotovo izbrisali. Drugič, nihče ni napadel Rusije, nihče ne grozi Rusiji, ampak ruski vojaki so v Ukrajini. Rusi so napadli, oni so agresori v Ukrajini. Ukrajina je naša partnerica. Na vaši spletni strani, spletni strani predsedstva, je bila izjava 24. julija dolgo objavljena. In to je bilo objavljeno pred eh, poletnim odmorom. Do konca avgusta ni bilo napisanega nič v zvezi z razvojem odnosov in dogodkov EU-Rusija. Zanima me, kdaj ste bili na zadnje v stiku s tako imenovanim ministrom Lavrovom. Gospod ali gospa Ušelvi. Tudom, hogy nehéz a nevem. Jegyezzék meg is. Hvala lepa, res je. Težko izgovoriti moje ime. Ištvan. Ištvan. Vihej. Lepo prosim, da si to zabeležite. Gospa ministrica. Pozdravljeni tukaj. Včeraj smo imeli zasedanje odbora, govorili smo o izzivih, zunanje politike Evropske unije. Gospod eh, predsednik je rekel, da bi bilo dobro, da bi pripravili poročilo na to temo. To je bila njegova zamisel. Tudi sam menim, da bi bilo dobro, če bi imeli bolj močno, trdno stališče, kar zadeva zunanje politiko in vzhodno ter južno Evropo. Ali imamo dovolj orodi na voljo, da sodelujemo z državami Srednje Evrope, Vzhodne Evrope, da poskrbimo, da posamezne države ne bodo v položaju, ko bodo morale same izvajati zanonjo politiko. Sam sem mačar, socialist in vidim izzive na tem delu sveta, zato me zanima, gospa ministrica, kakšno je vaše mnenje, zanima me, ali lahko kaj storite v trenutni vlogi ali v prihodnji vlogi. Sem aktiven tudi na področju turizma, sem pred, podpredsednik odbora za turizem. Turizem veliko prispeva k miru in tudi to bi morali upoštevati. Hvala lepa in obilo uspeha. gospod Kovačev. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospa ministrica. Dvoje želim povedati. Pozdravljam to, kar ste povedali, da bi morali imeti trdno skupno stališče in eh, za nas je to vedno problem. Sankcije in eh, stališče italijanske vlade zanima me Južni tok. Kakšno je vaše mnenje v zvezi z Južnim tokom? Še nekaj, omenili ste zasedanje NATO v Walesu. Rekli ste, da se boste tega sestanka udeležili. Zanima me, ali bomo kot Evropska unija imeli stališče v zvezi z Ukrajino, kajte gospod Jacenjuk je nedavno omenil, da si to želijo. Hvala. Gospod Betini. Grazie. Najlepša hvala za tako zelo jasno predstavitev. Tudi jaz vam želim veliko uspeha pri delu. In vesel sem, da se nova generacija evropskih politikov učvrstuje na italijanskem in evropskem političnem odru. Upam, da bo to pripomoglo k dinamičnemu razvoju ki nam bo omogočil preseči negotovost in pasivnost v preteklosti. Torej veliko uspeha. Še enkrat, nazaj k Rusiji gre za zelo težavno situacijo. Mislim, da moramo biti trdni v našem odnosu do uh, Rusije. Pa tudi, kar zadeva ozemeljsko celovitost Ukrajine. Hkrati pa menim, da moramo razmisliti o strateški temi in to zelo občutljivi temi. Gre za osamitev Rusije, ki bo vodila v usmerjenost zopr eh, Zahod oziroma v usmerjenost proti Zahodu in eh, v navezavo tesnejših stikov z Kitajsko. Predsednik prekinja govorca. Eh. Ne smem nadaljevati. Eno minuto ste imeli na voljo. Vlado zmeraj eh, pogojujejo eh, volitve in zato me zanima tudi vaše mnenje na to temo. Hvala, gospod Milan Mon. Hvala, gospa ministrica, da ste tukaj. Čestitke za imenovanje. Strinjam se z vami glede pomena Libije za sredozemlje in celotno Evropo. Mislim eh, tudi, da eh, je bilo dobro, da je italijansko eh, predsedstvo, da je uvrstilo Libijo med prednose naloge. Situacija je v državi zelo slaba. Zanima me, kaj pričakujete od resolucije Varnostnega sveta prejšnjega tedna. Eh, mislim, da je tam italijansko predsedstvo odigralo pomembno vlogo. Povejte nam eh, še kaj o čezatlantskih odnosih. Eh, danes niste imeli časa, da bi predstavili to temo, ki je tudi prednostna naloga italijanskega predsedstva. Potekajo zelo pomembna pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu oziroma komercialnem trgovinskem sporazumu. Rad bi slišal kaj več o tem. Ana Gomaš. Hvala lepa, gospod ministrica. Poslušala sem vaše izjave. Irak, Sirija. Rekli ste, da moramo spodbujati regionalni pristop in spodbujati regionalni dialog. Kaj to pomeni? Ali ste pripravljeni svetu predlagati drugačen način sodelovanja, da bi torej sodelovali z Iranom? Dobro bi bilo, da bi opozorili Saudsko Arabijo in Katar za vlogo pri podpori ekstremistov. Ali bomo nadaljevali kot po starem? Libija. Bernardino Leone, zelo mi je všeč. On je posebni odposlanec, odposlanec EU tam. Kaj lahko on stori? Problem je naslednji. Države članice zavračajo koordinacijo. Nihče jih verjetno ni poskušal presiliti, da bi se koordinirali. V Ligi bi se torej zgodilo nekaj, kar smo lahko predvideli. Ne smemo si privoščiti novega Afganistana na pragu Evrope. Nekaj je treba storiti. Koordinirani ukrepi so potrebni. Hvala. Hvala, gospod Van Orden. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitam gospa Mogherini. Čestitam vam za imenovanje. Ali menite, da je modro razmišljati o nadaljni širitvi Evropske unije? dokler ne bomo izvedli reforme svobode gibanja. Prav tako je treba izvesti reforme v zvezi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pravosodnimi reformami v državah. Kandidatka, hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Aliot Mari. Na to pa še ne to. Najlepša ja. hvala, gospod predsednik. Gospa ministrica, tri kratka vprašanja, kajti veliko eh, tem je že bilo obravnavanih. Najprej bližnji vzhod. Potrebno je preprečiti, da bi islamisti vzpostavili konflikt med eh, arabskim svetom in pa zahodnim svetom. Katere pobude bi lahko eh, sprejeli, eh, kar zadeva zmerne arabske vlade, tako da bi se borili proti ekstremizmu? Drugič teroristična grožnja in pa možnost vzpostavitve splošnega konflikta, ki bi se lahko razširil tudi na naše območje. Evropska unija mora zaščititi svoje državljane, biti mora dovolj verodostojna. Obramba oziroma zaščita Evropske unije se mi zdi, da je ena izmed prednostnih nalog italijanskega predsedstva. Zanima me, katere pobude boste sprejeli, da bi zagotovili tudi finančno podporo vseh tistih držav, ki včasih veliko zahtevajo, niso pa pripravljene toliko prispevati. In še tretje vprašanje, širitev. Širitev mislim, eh, da je ključnega pomena za tiste države, eh, ki potrebujejo podporo, ampak eh, je pomembna tudi za Evropsko unijo in njen položaj v svetu. Torej, zavedati se je potrebno, eh, da je iz gospodarskih in političnih razlogov potrebno, da je Evropska unija enotna. Torej, eh, kaj nameravate storiti na širitvenem področju v tem pogledu? Kolegice in kolegi, naslednjič bomo prosil, da skupine pripravijo sezname govornikov. Ni mi več všeč, da imamo neko tekmovanje, kdo je prvi dvignil roko. Sekretar mi je podal seznam in tako pač bo. Žal mi je. Gospa Šake, ne moremo potem nekoga uvrščati na seznam naknadno. To je postopek, drugače ne gre. Seveda pa se morajo tudi kolegice in kolege držati časa za gor. To je nekaj drugega. Ampak v uri in pol 30 ljudi ne more spregovoriti. Več kot 30 se vas je javilo k besedi. In potem se pač zgodi, da vsi ne dobite besede. Zato, da ne bo več prišlo do nesporazumov, zahtevam, da skupine pripravijo sezname govornikov v prihodnosti, tako kot na plenarnem zasedanju. Tako bo najbolje, drugače pač ne gre. Zelo mi je žal, ampak eh, to moram storiti če bo vsak govoril eno minuto, lahko dam besedo še trem. Gospod Teoharus, potem gospod Papadakis in gospod Čep. Hvala, što brodre. Imun, imunaj, imunaj prodibu zidi sa donlovo, ja to diamatirika doran. Hvala lepa. Prosila sem za besedo, zato sem sedaj protestirala. Dobro, gospod ministrica. Matter, I was the first one to ask for the floor. Prva sem bila, ki je zaprosila za besedo. Na no, vsi mislijo, da so bili prvi. Vprašajte lahko sekretarja, kakorkoli že. Gospoda ministrica, čestitam vam. Eno vprašanje imam za vas. 23. junija je gospod Davutoglu, zunani ministr Turčije, napisal pismo v Luksemburg. Tam je opisal Republiko Cipr kot mrtvo. Gospod Erdogan je prvi uradni obisk eh, imel na zasedenem ozemlju Cipra, govoril je o enotni Turčiji in eh, njegov govor je bil zelo poln grožen proti Cipru. Kakšne korake bo sprejelo italijansko predsedstvo zato, da bi zagotovili solidarnost do Cipra, še posebej v teh težkih časih? Kmalo bom končala, samo sekundo še. Torej, kakšne namene ima italijansko predsedstvo za to, da bi zagotovili solidarnost, sedaj pa Rusija? Rekli ste, da je strateškega partnerstva konec. Kaj bo s tem? Hvala, gospod Papadakis. Hvala lepa. Čestitam, čestitam tudi vam za imenovanje poznam vaše dejavnosti do sedaj in želim vam obilo uspeha v prihodnosti. Na kratko želim govoriti o eni temi, sicer priseljevanje. S tem bi se morala ukvarjati celotna Evropska unija, ne samo države na jugu Evropske unije. Pozdravljam dejstvo, da imate očitno vi namene sprejeti praktične politične korake za to, da bi zadevo rešili. Zdaj pa to, kar je omenila gospa Teokarus. Turčija je sedaj nekoliko bolj agresivna, še posebej do Republike Cipr. To je napad na celotno Evropsko unijo. Hvala, gospod Gžip. Eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eno vprašanje imam za vas. Kakšno je mnenje italijanskega predsedstva o učinkovitosti sankcij proti Rusiji. Omenjali ste let MH17, to je bila po vaših besedah tragična nesreča. Morda sem vas narobe razumel. Morda gre za vprašanje uporabe jezika, ampak po vaših besedah bi bilo mogoče sklepati, da je to mogoče legitimirati. Ne, to je bil teroristični napad. Moldova. Pridružitveni sporozum smo podpisali, sedaj pa me zanima, kakšne možnosti imamo, da bi ta postopek nadaljevali tudi v prihodnosti. Hvala. Izvolite. Many questions I... Vprašanj je bilo zelo veliko. Koliko časa imam? Dobro, Poskusila bom odgovoriti na vsa vprašanja. No, nekoliko jih bom vseeno poskusila tudi združiti. Gospod Plenković, zastavili ste mi vprašanje v zvezi s svežnjem. Na začetku sem že povedala, da je svet odločitev sprejel v soboto, koreper se je svečal v ponedeljek, komisija bo predstavila zaključeni predlog svežnja do jutri. Odločitev pa bo sprejeta do petka. Takšna časovnica in eh, kakor sem rekla, komisija pripravlja okrepljeni svežen ukrepov na štirih sektorjih. Kar zadeva jezik, in s tem bom morda pojasnila nekaj uh, vprašanj, ki so sledila kasneje. Obsojamo agresijo in uh, aneksacijo Krima. To je bilo že dovolj. Hvala lepa, da ste omenili jadransko-jonsko strategijo in pobudo. Mislim, da je to zelo pomembno za regijo. Prav tako se strinjam z vami, gospod Havet, Dejali ste, da je zelo pomembno zagotoviti ne samo dostop do mesta nesreče, poskrbeti moramo namreč tudi, da se bo mednarodna preiskava nadaljevala. Hvala Združenemu kraljestvu za to, da so prevzeli vodilno vlogo tukaj, nizozemska in uh, Združeno kraljestvo so prevzeli štafetno palico tukaj. Tudi mi smo uh, poslali enega preiskovalca, ampak mislim, da je treba prevzeti mednarodno odgovornost, kajti to je nujno tudi z političnega vidika. Mislim, da bi bilo dobro navezati stike z arabskimi državami. Tudi v Iraku. Nekaj vprašanj je bilo, kaj sem menila s tem, ko sem rekla, da potrebujemo nov regionalni okvir za konflikte, zaradi eh, katerih trpijo Sirija, Irak in tudi druge države. To vpliva na stabilnost tudi v Evropi. Mislim, da je nujno, da najprej priznamo te države kot akterje, kot regionalne sile. Začenši z Egiptom, kajti Egipt je zaenkrat odigral zelo pozitivno vlogo pri reševanju problema v Gazi. In to je zelo velika naloga, to vemo vsi. Hkrati je to rezultat pobude, ki jo je sprejela italijanska vlada, italijansko predsedstvo, pa tudi druge države. V tistih dneh smo obiskali Kajro. V Kajru sem bila točno takrat, kako je prišlo do kopenske operacije v Gazi. Lohan Fabius je bil tudi tam, tisti dan ali dan kasneje, in uh, Evropa je dala pobudo. Rekli smo, da potrebujemo Egipt, pa tudi druge države, zato da bi poskušali poiskati diplomatsko rešitev in premirje. Mislim, da je to samo začetek. Različne akterje, regionalne sile moramo spraviti skupaj. Sesti bi morali za pogajalsko mizo. Nekatere to že počno. Zunani minister Irana in tudi zunani minister Saudske Arabije sta se sestala in to je v novicah. Morda to ni v naših medijih, ampak to je prav gotovo nekaj, kar bi bilo vredno omeniti. Vse skupaj bi lahko spodbudilo iskanje rešitev. Ne bom omenjala jedrskih pogajanj. Jutri se bom v Rimu sestala na to temo. Kathy se zelo trudi na tem področju, opravlja zelo dobro delo v teh dolgih mesecih. Mislim, da bi ta pogajanja res lahko novembra vodila do pozitivnega rezultata. Vloga Arabske lige je tudi zelo pomembna, ne samo za to regijo, ampak tudi za Libijo. Redno se pogovarjam z vsemi ministri zunanjih zadev iz vseh arabskih držav. Govorim tudi z generalnim sekretarjem Arabske lige. Mislim, da potrebujemo redne stike, izmenjavo informacij. Razumeti moramo, kakšna je dinamika in eh, kako bi lahko spodbujali dialog in iskali rešitve. Kar zadeva vprašanje varnosti kristijanov v Iraku in druge. No. O tem sem govorila z ministrom za zunanje zadeve v Iraku in tudi s gospodom Balcanjem. O tem sem govorila tudi s svojim kolegom v Vatikanu. Italija ima z Vatikanom poseben odnos, kako si lahko mislite, že iz geografskih razlogov, če nič drugega. No. Z vami sem želela deliti še nekaj v zvezi s tem. Papež, Frančiško, papež Frančišek je eh, že izrazil nekaj skrbi v zvezi s tem. Papež torej je rekel, da moramo tukaj biti previdni. Gre za izzive manjšin in za spoštovanje človekovih pravic. Ne gre samo za kristijane in pravice kristijanov. To sicer je zelo pereče vprašanje v Iraku in na številnih drugih območjih sveta. To sem omenila že na začetku, delala sem, da je to ključnega pomena. Question. Vendar pa Gre tukaj tudi za vprašanje pravic, človekovih pravic in za napad eh, ISIS-a na Irak. In eh, to eh, ne moremo enačiti z napadom na kristjane. Kristjani so ravno tako vključeni v ta konflikt, seveda. Italijansko predsedstvo se bo s tem seveda ukvarjalo. Ampak v Iraku se moramo osredotočiti na podporo vsem tistim, eh, ki se upirajo ISIS-u in grožnji, ki jo predstavlja. Zagotoviti je namreč potrebno pravico vseh posameznikov, da živijo eh, v eh, svoji državi in sicer ob polnem spoštovanju njihovih pravic. Poleg tega se zastavili tudi vprašanje glede odnosov z ZDA. Seveda je to partnerstvo zelo pomembno. Povsod okrog nas so krize in uh, situacija je dramatična na številnih koncih sveta in zaradi tega je seveda pomembna izmenjava z ZDA, kar zadeva strateško vizijo in tako naprej. Seveda eh, je tukaj vprašanje eh, trgovinskega sporazuma in zatem se bomo seveda ukvarjali eh, tekom italijanskega predsedstva težko bo doseči kaj konkretnega, kaj ti v Washingtonu bodo imeli umestne volitve. Vendar pa je to zelo, zelo pomembno vprašanje za italijansko predsedstvo. Želimo prečiti s pogajanjem, kar se da hitro. Prepričana sem, italijansko predsedstvo je prepričano, da to ne pomeni, da ima Evropska unija manjšo vlogo pri odzivu na krize okrog nas. ZDA od nas zahtevajo močnejšo vlogo. In mislim, da je dobro, če sodelujemo. Uh, Nekdanji kolega v parlamentarni skupščini NATO če se prav spomnim, me je vprašal o obisku Kijeva. Februarja sem bila tam, sicer v drugačni vlogi, to je bilo nekaj dni preden sem postala ministrica. Tam smo bili z parlamentarno skupščino NATO, to se morda spomnite. Kot ministrica v času predsedovanja sem eh, prvi obisk namenila prav Kijevu srečala sem se z Porošenkom, z Julijo Timošenko in drugimi. Ne, naključno, namenoma sem najprej obiskala Kijev. Žal mi je bilo, da je, bilo, da je bil moj obisk popolnoma zasenčen. Moja odgovornost je, da prenesem sporočilo medijem. To smo storili, ampak eh, vsi veste, da se novice v različnih državah prikazujejo drugače. Politična odločitev je bila, da sem najprej obiskala Kijev na začetku julija. Z veseljem bi se tja vrnila še v času italijanskega predsedovanja. Z Pavlom Kinkem sem na telefonu skoraj vsak teden, večkrat sva se srečala v času italijanskega predsedovanja. Pred nekaj dnevi sem z njim govorila po telefonu, predsednik Renci je Porošenka srečal trikrat, zadnjič, mislim, da v soboto, v okviru predsedovanja. Tesno torej sodelujemo z prijatelji iz Ukrajine. Spletna stran. Kdo je zastavil to vprašanje? Se upravičujem, sama nisem imela poletnega odmora. Žal mi je, da so si na spletni strani vzeli odmor. Sama spletne strani ne preverjam vsak dan. Lepo bi bilo, če bi imela čas za to. Poskusila bom eh, večkrat eh, obiskati to spletno stran. Vprašanje, ali bi spremenila program predsedovanja. No. Programe predsedstva se piše vnaprej, potem se pač stvari zgodijo. Kakor sem povedala že na začetku, če si ogledate program predsedstva OSEA, je Ukrajina popolnoma ignorirana. Predsedstvo pa že devet mesecev dela samo na Ukrajini. In to predvsej dobro. En stavek bi spremenila in sicer prvi na poglavju v zvezi z Rusijo, na 21. strani, kjer piše, da je Rusija strateški partner za reševanje regionalnih in globalnih izzivov. To bi prav gotovo spremenila. To sem tudi javno povedala. Rusija je strateški akter na področju regionalnih in globalnih izzivov, če nam je to všeč ali ne, ampak ni več naš strateški partner. Lepo bi bilo, če bi se v prihodnosti Rusija spet odločila, da bo naš strateški partner. Ampak zaenkrat ni. Takšno je pač stanje na terenu. Upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Vprašali ste me tudi, kdaj sem na zadnje govorila z Lavrovom. Včeraj me je poklical, čestital mi je za imenovanje. Rekla sem mu, da sem še vedno italijanska ministrica in da še vedno predsedujem Evropski uniji za šest mesecev in da bova imela priložnost o odprtih vprašanjih govoriti kasneje, začenši z agresijo na vzhodu Ukrajine. Razmere v Ukrajini in v Rusiji so takšne, da bi bilo nenavadno reči, da problema v Ukrajini ni. Problem je in ne samo to. Nimamo problema z vodstvom v Ukrajini, ampak z ozemljem v Ukrajini. Najeno bi bilo, če tako ne rečemo. Tam vlada konflikt, prav gotovo. Bosna in Hercegovina po volitvah. Tudi to vprašanje sem slišala. Želim si, da bi vedela, da bi ljudje tam vedeli, kaj se bo zgodilo po volitvah. Mislim, da je treba poiskati način za izvajanje reform, še posebej reform, ki bodo služile državljanom. To je ključnega pomena. Po volitvah je treba za to poskrbeti. Ta pakt za rast mi je zelo všeč, kot predsedstvo ga podpiramo in eh, predstavili smo ga tudi v parlamentu v Sarajevo. Po volitvah pa se že veselim nadaljnega dela. Ampak, eh, da odgovorim na vprašanje, ali je pametno še govoriti o širitvi. Mislim, da je jasno in tega mi verjetno ni treba omenjati. To se nanaša tudi na vprašanje o geografski referenci. Namreč, 49. člen je osnova, pri tem ostajamo, pogodba je jasna. Mislim, da imamo tudi jasno zapisano, da se postopek širitve lahko nadaljuje v smislu moči preoblikovanja, vendar nadaljnih korakov ni mogoče storiti, dokler reforme niso izvedene do konca. Mislim, da je vsem jasno, da govorimo o tem, ko govorimo o širitvi. Južni tok. Močno podpiramo južni koridor. Po našem mnenju je nujno, da prispevamo k energetski neodvisnosti Evrope, tako v smislu diversifikacije viro, kot tudi poti dovajanja. O tem smo razmišljali v drugem časovnem obdobju. To bi lahko prispevalo k diverzifikaciji, vendar izpolnjena morajo biti tehnična in politična merila. Za me je to najpomembnejše vprašanje. Z Ukrajinci pogosto o tem govorimo. Jasno je, da problem ni samo tehnične narave, ampak tudi politične. Zato bomo ostali pri tem mnenju. Zastavili ste mi tudi vprašanje o resoluciji Varnostnega sveta o Libiji, torej 2174. Bili smo soavtori te resolucije, prispevali smo svoje in mislim, da je to pozitiven korak. Prvič zato, ker se je to zgodilo v okviru Združenih narodov in s tem odgovarjam tudi na vaše vprašanje, kako bodo stvari sedaj drugačne mislim, da moramo poskrbeti, da bomo libijsko vprašanje začeli poskušati upravljati v okviru združnih narodov. S tem bi lahko poskusili zagotoviti upravljanje, ki ne bo razdeljeno na sever in jug, ampak ki bo globalne narave. Akterji na regionalni ravni so zelo pomembni, vendar sodelovati mora tudi globalna raven. Združeni narodi so, po mojem mnenju, forum, kjer bi lahko zagotovili stopnjo koordinacije, ki je prej ni bilo, preden so v igro stopili združeni narodi. Dobro sodelujemo, Mislim, da je odposlanik tam opravil dobro nalogo, ampak nekaj bi se lahko tudi naučili iz njegovih izkušenj. Ko smo imeli razpravo v varnostnem svetu o tej resoluciji prejšnji teden, je svoje pomisleke lepo um, predstavil gospod Bernardino namreč. Če ga bodo podpirale vse države, ki imajo posebne odposlance, bi res lahko dosegli rezultat. Vsak dan moramo govoriti, podpirati ga moramo pri vsakdanjih obiskih in tudi pri obiskih zunaj Libije, kajti dobro znano je, da bodo obiski zunaj Libije prav tako pomembni kot eh, obiski v Libiji. Sedaj pa vprašanje v zvezi z regionalnimi akterji, sama sem v stikih z zunanjima ministroma Irana in Katarja. Govoriti moramo z vsemi in vse moramo povabiti, da bodo prispevali odgovorno k reševanju teh težav. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Če ne, se bomo pa tako ali tako malo videli. Bella presidenza italiana, complimenti. Herzlichen Dank. Danes žal ni vključil mikrofona, zato ga tolmači nismo slišali. Lahko odgovorite, če želite, pravi predsednik Brok. Ob 12.45, gospod Borgecio, mislim, da se bom sestala z italijansko delegacijo in takrat se lahko o tem pogovarjamo na dolgo in široko. Oh, no, make... Najlepša hvala. O ne, spet moram preklopiti na nemščino, zmotil sem se. Dame in gospodje, hvala lepa. 27 se vas jih je prejavilo k besedi in mislim, da ste dobili odgovore na svoje vprašanja. Vsi niste bili zadovoljni z odgovori. Nekateri bi si želeli drugačen politični postopek, ampak za to razpravo bomo še nadaljevali in videli se bomo najkasneje ponovno eh, pri predstavitvi gospe Mogarini za visoko predstavnico. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Hvala lepa, da ste bili pripravljeni odgovoriti na naša vprašanja. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. Ampak prosim za kratek premor, tako da bomo lahko potem umiru nadaljevali.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

Ladies and gentlemen, it's... Dame in gospodje, čas je, da nadaljujemo. Prehajamo na naslednjo točko na, dnevn, na našem dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen o krizah v širši soseščini Evropske unije. Govorim o Iraku in Ukrajini. Pozdravljam nekdanjo kolegico, gospo Hibaškovo, ki je vodja delegacije Evropske unije v uh, Iraku. Prisrčno dobrodošli. In predlagam, da pričnemo z gospo Hibaškovo. Pet minut vam dajem na voljo. Opravičujem se, ne morem biti bolj velikodušen. In prepričan sem, da bodo poslanci z veseljem prisluhnili njeni oceni situacije v Iraku. Mislim seveda na probleme v tej državi. Torej, pred šestimi meseci. No, ne, ne bom nadaljeval svojim uvodom, kaj ti nimamo prav veliko časa. Tako da bom kar predal besedo gospe Hibaškovi. Good morning, dear colleagues. Dobro jutro, dragi kolegi. Čestitke vsem tistim, ki ste bili ponovno izvoljeni in čestitke vsem tistim, ki ste bili prvič izvoljeni. Članica tega odbora sem bila pred desetimi leti, torej mi je vedno v uh, veliko veselje ponovno, uh, mi je vedno veliko veselje ponovno se sestati z vami, ne le v čast. Uh, zadnja tri leta in pol uh, sem dejavna kot vodja delegacije v Iraku. In eh, sedaj imamo tam novo državo, ki ima uh, eh, 110 tisoč kvadratnih kilometrov. Uh, in to je država, ki proizvede 120 do 150 tisoč sočkov nafte, ima uh, velike zaloge vode. Uh, in pa lastno gospodarstvo in ta država je islamska država. In uh, eh, zato resničnostjo se moramo soočiti. Namreč te države ne bomo mogli poraziti z ustreznim pristopom, brez ustreznega pristopa. Namreč eh, odločili smo se za uh, zračni uh, poseg in uh, zatem uh, nam ne bo uspelo porazi, poraziti te države. Vprašanje je torej, kako se z tem soočiti. Podpreti moramo na novo vzpostavljeno iraško vlado. In mislim, da imamo po letih diktature, Eh, sedaj dobro priložnost, življenje v eh, Bagdadu se je močno spremenilo in tako šiiti, suniti, kakor tudi kurdi si močno prizadevajo za vzpostavitev nove vlade pred 9. septembrom. Eh, to je namreč ustavni rok. Kaj lahko mi in pa vi storimo, da jim pomagamo? Poraziti moramo ISIL in da bi to lahko storili se je potrebno osredotočiti predvsem na uh, sunitsko skupnost. Ta se čuti eh, najbolj zapostavljena. Zelo pogosto govorimo o plemenih, o Isilu in o sunitih. Nažalost, dragi kolegi, eh, gre tukaj za eno in isto stvar. Če želimo okrepiti sunite in jih oddaliti od Isila, Eh, potem se moramo na to resno osredotočiti in to je tudi naša glavna strateška naloga. Vi pa lahko pri tem igrate ključno vlogo. Ključnega pomena za islamsko državo je nafta in to je ključno vprašanje potrebno bo najti pametne, zakonite eh, sankcije za trgovanje z nezakonito nafto. Če imate kakršne koli pobude, eh, bi bilo to seveda dobrodošlo. Pogovarjajte se s svojimi kolegi iz iraškega, kurdskega, iranskega parlamenta in skušajte najti način za prekinitev eh, trgovanja. Imamo konvoje včasih pet tisočih eh, tovornjakov naloženih eh, z nezakonito eh, nafto. In nažalost, evropske države članice to nafto kupujejo. Cena je 12 dolarjev na soček, kar je odlično za ISIL prosim sodelujte z, eh, z kurdskim parlamentom. Kurdi eh, obupano želijo referendum in pa neodvisnost. In ISIL je bil 24 tisoč kilometrov eh, od Erbila, ko so, ugotov, ko so kurdi ugotovili, da Eh, njihova država ne more biti samostojna brez mednarodne pomoči. Vendar pa države članice dostavljajo orožje kurdom na povsem neusklajen način in to je velik eh, problem. Imamo tudi uh, velike humanitarne uh, tižave. Uh, 650 šol ne bo mogoče ponovno odpreti, 250 tisoč otrok potrebuje našo pomoč in več kot milijon notranje razseljenih oseb eh, imamo, ki iščejo zatočišče. Edino, kar potrebujejo, je zatočišče, vse drugo za nje ni tako zelo pomembno. Kar pa zadeva humanitarno situacijo, Eh, deluje mehanizem za civilno zaščito in eh, zahvaljujoč pomoči vseh držav članic eh, smo že dosegli napredek, kar zadeva nafto, smo že sprejeli sankcije, ki pa ne delujejo zaenkrat, se ne izvajajo in pri tem lahko pomagate. Kar pa zadeva politična prizadevanja, imam sledečo prošnjo. Ukrepiti moramo iraški parlament, ki v preteklosti ni igral pomembne uloge prosim, poskrbimo za podporo. Parlament mora eh, spremeniti različne zakone, zakon o eh, pomilostitvi eh, in tako naprej in to je ključnega pomena za to, da se bodo iračani počutili kot državljani Iraka. Torej pomagajte mi, da se bodo iračani počutili kot državljani Iraka okrepiti eh, iraški parlament tako, da bodo lahko izvedli ustrezne spremembe na področju zakonodaje. Sunite bomo pripeljali v Brusel, govorim o uh, izvoljenih eh, predstavnikih uh, družbe v nasprotju uh, z Sirijo, kjer predstavniki opozicije niso zakonito izvoljeni. Uh, Torej, pomagajte mi pri tem, pogovarjajte se z njimi. E, upravičujem se, da sem svoj čas presegla za minuto in pol. Najlepša hvala. Hvala lepa. Čas za vprašanje in odgovore. Gospod Charles Tenok. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. E, prisrčno dobrodošla, Jana. Tukaj sem. Lepo, da te ponovno vidim. Pred kratkim e, sva se srečala, ko si e, prišla v moj urad in zelo dobro se se te še spominjam kot članice tega odbora. Zelo ponosen sem, da sem bil eden izmed prvih v tem parlamentu, ki sem pozval eh, k oborožitvi eh, kurdskih predstavnikov in zelo vesel sem, da se je Nemčija odzvala, da se je Združeno kraljestvo odzvalo, pa tudi drugi, vendar pa sem zaskrbljen glede neusklajenega pristopa, kot si dejala poročilo Združenih narodov mislim, da pravi, eh, da eh, je prišlo do številnih eh, zločinov nad človeštvom za strani Isila. Zaskrbljujoče je, da se več kot tisoč evropskih državljanov bori na strani Isila, več kot 500 iz moje države, številni iz Belgije, Nemčije, Francije in drugih držav članic. Zanima me, ne vem, koliko informacij, je, informacij nam lahko posredujete, ampak zanima me, kakšna koordinacija eh, poteka na evropski ravni, da bi identificirali te džihadistske bojevnike z evropskimi potnimi listi. Ali eh, jim lahko odzamemo eh, evropske potne liste, ali lahko odzamemo državljanstvo. ali jih lahko pripremo eh, zaradi tega, ker so se pridružili teroristični skupini. Velika eh, Britanija ima zelo stroge zakone in eh, ti zakoni bodo še strožji za novo vlado, ampak druge države o tem še niso razmišljale. Niso razmišljale o primeru posameznikov, ki bi odšli v tujino in se borili na strani teroristov. Ehm, no, zaenkrat še ne moremo govoriti o državi, vsaj upam tako, v primeru ISIL-a gre za teroristično organizacijo. E, potem pa je tukaj še ameriška in pa evropska zračna pomoč za e, iraške in pa kurdske sile. E, ali menite, da bo Lebadijeva vlada vključujoča? vlada Al-Malikija je bila tako eh, del problema, kakor eh, del eh, rešitve. Sedaj ga več ni ali menite, da bo sedaj vlada bolj vključujoča, da bo v večji meri vključila tako sunite, kakor tudi kurde. Kaj menite o napovedi referenduma v Kurdistanu? sam eh, že od nekdaj podpiram eh, samostojno eh, kurdsko državo. Sem predsednik neformalne skupine prijatelji Kurdistana in številni poslanci v tem Evropskem parlamentu podpiramo uh, samostojen Kurdistan. Kaj lahko storimo, da bi uh, podprli prizadevanja Kurdov uh, v severnem Iraku? Najlepša hvala. Žal mi je, ampak seznam govorcev smo že zaključili, torej e, nobenih novih govorcev ne bomo vključili na seznam in prosim vas, da se omete na eno minuto, kaj ti zares nam zmanjkuje časa. Merci. Gospa Ljumari. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Točka ki jo želim nagovoriti, je eh, vprašanje kristijanov v Iraku. Veliko je zločinov, eh, ki jih obsojamo. Eh, biti moramo solidarni in pa pozorni, kar zadeva kristijane v Iraku. Torej, rada bi vedela, kako ocenjujete situacijo kristijanov v Iraku v tem trenutku kaj konkretno bi lahko storili v tem pogledu in kako bi jih lahko zaščitili, hkrati pa jim omogočili, da ostanejo v tej državi. Kaj te eh, ne želimo jim pomagati eh, pri izselitvi v tujino, to bi, ne bi bilo v njihovem interesu, pa tudi ne v našem interesu. Kaj ti v interesu nikogar ni, eh, da bi imeli eh, države, v katerih eh, prebivajo le eh, pripadniki ene same vere. Gospod Howitt. Eh, Veselime, da ste ponovno tukaj, kar nekaj let sva sodelovala in sedaj upravljate zelo pomembno delo v Iraku. Ravno kar smo se pogovarjali z gospod Mogherini o regionalni ulogi Iraka, In uh, zelo koristno je, da to postavimo sedaj v širši kontekst. Um, nekaj ste že povedali o nafti, najbrž več v tem trenutku ne morete povedati, ampak mislim, da je to bila zelo pomembna navedba. Kaj pa vojaška strategija v Iraku ali poteka razprava tudi na to temo? Podpiram sodelovanje z suniti, eh, ki ste ga izpostavili v mednarodni skupnosti. Uh, to že dolgo zagovarjamo. Kaj vi menite o tem? Potem pa me zanima eh, še, kako v Iraku gledajo na Evropsko unijo, kako gledajo na vlogo Evropske unije. Najlepša hvala. Gospod Nad. Čestitam vam, gospa, za vaš praktičen. Eh, pristop, eh, vaš pristop ni samo filozofski, eh, kot ga večkrat slišimo tukaj. Rekli ste to, kar je bistveno. Vojna poteka zaradi določenih sredstev in sicer zaradi nafte. Irak ima praktično mejo samo s Turčijo. Naprimer, trgovali so z diamanti v Afriki in to je bilo možno v Liberiji in Sierra Leone eh, zaradi meja. Eh, tukaj pa je treba nafto tvoriti iz tornjaki, treba jo je rafinirati in prodajati. In eh, tukaj je pomembna turška meja, na tisoče kamionov jo prečka. Kako to, da turška vlada nič ne ukrene, da si zatiska oči in da ne sodeluje pri tako bistvenem strateškem problemu, ki bo vplival tudi na strateške interese Turčije. Kaj moramo narediti, da bomo ustavili eh, to trgovanje, ki je eh, vir in začetek te vojne? Um, najlepša hvala, gospa Lozink. Ja, najlepša hvala. Humanitarna situacija v Iraku, tukaj sem. Humanitarna situacija v Iraku eh, je res grozljiva. Amnesty International je včeraj še enkrat poročala o tem. Vprašanje je, kaj eh, storiti. Gospod Tenok eh, je govoril o dobavi orožja kurdom in tega se je zelo veselil, ampak zanima me, kako je dejansko z uh, tem. Ali se s tem zagotavlja večja varnost in kakšna nevarnost obstaja, da to orožje zaključi v napačnih rokah in se uporabi proti tistim, ki naj bi jih pravzaprav ščitili. Govorili ste tudi že o beguncih, eh, dejali ste, da potrebujejo zatočišče. Uh, Torej, poskrbeti moramo za to, da bomo begunce eh, lahko sprejeli, da bomo zagotovili humanitarno pomoč. Mislim, da bi bilo pomembno tudi, da eh, se obrnemo na Turčijo, ki mora odpreti svoje meje beguncem, hkrati pa jih zapreti eh, za ISIL. Ali menite, da je, mogoč, da je to mogoče in ali že obstajajo prizadevanja v tej smeri z vaše strani? Danke, Herr Vorsitzender und danke, Frau äh, Botschafterin. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospa veleposlanica za to vašo izjavo. Uh, Poročilo Amnesty International je bilo že omnenjeno, eh, sedaj naj bi eh, potekala mednarodna preiskava zločinov ISIL-a. Zanima pa me, kakšna je situacija v Iraku, v kolikšni meri uh, Eh, vaša enota podpira eh, prebivalstvo eh, Iraka. Vemo, da prihaja do velikih zločinov nad človeštvom v Iraku in strategija za Irak se je leta 2013 iztekla. Kakšni so načrti za prihodnost? ISIS mislim, da si prizadeva za kalifat, za vse islamsko državo in mislim, da eh, tukaj ne gre toliko za boj proti Zahodu. Seveda bo vse skupaj vplivalo tudi na regionalni razvoj. V prihodnosti bi se morda lahko zgodilo, da se Irak razdeli na tri dele. Mene pa zanima, kako vi gledate na prihodnost Iraka. Hvala lepa. Äh, Gospod Kelam, draga kolegica, nekdanja kolegica, eh, ogromno delo upravljate v tej regiji. Moje vprašanje pa je, kaj vemo o finančnih virih ISIS-a? Rekli ste, da je bilo to nekakšno eh, presenečenje, da oni dobivajo denar tudi od trgovanja z nafto. In nekatere evropske države kupujejo to nafto. Ali ste lahko bolj specifični? Odkot eh, tudi dobivajo uh, strokovnjake, specialiste, posebne kanale za trgovanje z nafto? Ali imamo kakšne odločitve na ravni EU? Uh, da bi to preprečili oziroma ali take odločitve potrebujemo. Potreb podpiram eh, vašo idejo, da je zdaj čas za nacionalno spravo, namreč da se oblikuje vlada, ki jo bodo sestavljale vse tri uh, glavne skupnosti. Uh, tako da bi se lahko vsak državljan Iraka počutil varnega. Hvala. Ana Gomeš. Pozdravljena Jana, eh, pozdravljam tvoje delo v Iraku, eh, ki je zelo pomembno. Želim te vprašati, ali ima Evropska unija eh, na tvoji misiji zdaj večji, večjo težo uh, vem, eh, da ste na uh, takšni eni, da ne morete narediti vsega, kar si želite, naprimer, da ne morete govoriti z ljudmi po celotni državi, ampak uh, večinoma samo v Bagdadu. Ali uh, si kaj potovala po državi in se pogovarjala z ljudmi? Potem pa imenovanje novega premijeja ali uh, tukaj vpliva na pridobivanje uh, sunitov za ta skupni projekt. Eh, ISIS namreč zelo hitro napreduje in eh, se bo treba zoprstaviti eh, proti njemu. Poleg tega se v Kurdistanu razvija ideja o referendumu. Zdaj prihaja do napadov. ISIS-a tudi v Pešmarju. Pa še nekaj me zanima, ali obstaja kakšna koordinacija med državami članicami EU, ki eh, zagotavljajo Iraku vojaško opremo. Ali obstaja kakšna koordinacija, kakšno usklajevanje eh, v ZDA na politični ravni, ko gre za to vrstne dejavnosti. Hvala. Paul Sebalos. Gospod Sevalos. Ok, Budil. Gospa Sevalos. Sebalius. Vse pišem. Eh, Govorila bom v svojem jeziku. Zdi se mi, da gre tukaj za uh, spore, ki jim ni bilo namenjeno dovolj pozornosti. Uh, vse čas eh, potekajo spori po celem svetu. Eh, ta spor v Iraku ni nov, poteka že kar nekaj časa. Eh, govorili ste o parlamentarnem delu, o našem prispevku. Sama sem bila na švedskem tudi članica parlamenta in sem se večkrat sestala s predstavniki iraške vlade, iraškega parlamenta, pa tudi kurdskega parlamenta in vlade. Stvari ne moremo spremeniti čez noč, eh, tak proces traja leta dolgo, demokracije ne moremo na hitro izgraditi. Videli smo, da so v, Irakom, v Iraku vse čas imeli probleme z demokracijo, svobodo tiska, govora in tako naprej. Torej, situacija ni nova. Zanima me, kaj bomo storili v prihodnosti, da bomo preprečili da se eh, take težave ponovijo še kje druge. Govorili ste o vojaški podpori, kaj pa humanitarna podpora. Eh, ne smemo pozabiti, da je ta pomoč tudi zelo pomembna in bi jo morali zagotoviti že veliko prej. Omenjate tudi vojaško podporo pa koordinacijo. Zanima me, kako se bomo usklajevali na humanitarnem področju oziroma usklajevali eh, ti dve področji med seboj. Eh, Eh, imamo pa tudi obveznost, da zagotovimo eh, zaščito za iraške prebivalce, ki so v nevarnosti. On, uh, left, uh, eh, Na levi strani sem, uh, gospod predsednik. Jana, hvala za uh, zelo strastno predstavitev. Uh, uh, zelo neposredna si bila. Uh, In hvala za to. Imam nekaj konkretnih uh, vprašanj glede prodaje nafte uh, in pa sredstev, s katerimi se financira terorizem. Mislim, da na tem področju lahko pomagamo. Uh, konflikt pri eh, diamantih eh, zdaj že bolje razumemo, zdaj se moramo ukvarjati eh, s konfliktom nafta. Eh, mislim, da bi lahko eh, zlahka izsledili eh, Eh, katere evropske države kupujejo to nafto in kakšen je pretok denarja. Eh, tukaj bi se morali bolje koordinirati. Mogoče je najboljši način eh, transparentnost, odprtost. Prosim, če nam vaša misija zagotovi podatke o tem, katere države so najbolj aktivne, kdo so posredniki, kdo je vključen. Na ta način bi potem mi Eh, lahko eh, bolj produktivno eh, reševali ta konflikt. Well, cannot, but... Elmar me je prosil, da združim vprašanje, ampak tega ne morem. Bom pa zelo telegrafska. Vsa vprašanja so zelo pomembna, zelo konkretna. Pomembno je, da imamo to izmenjavo. Uh, zame je pomembno, da vem, uh, kako razmišljate. Uh, Eh, kaj ti to bo olajšalo moje delo. Eh, začela bom z eno filozofsko eh, zadevo. 55 milijonov ubežnikov in beguncev je po svetu, to je najhujša številka po drugi svetovni vojni in to predstavlja pomembno sporočilo Evropi. Ne moremo ostati neprizadeti moramo odpreti svoje države, da bodo ti begunci dobili zatočišče. To se mora zgoditi in tukaj ni nobenega drugega izhoda. Kristijani, eh, težko je eh, neko skupino izpostaviti, če, bomo, če bomo izpostavili kristijane, eh, bo mogoče ta skupina postala še bolj ranljiva. Jazidi, tudi ne morejo ostati v Iraku, 600 tisoč jih je eh, in eh, skušajo jih eh, izkoreniniti. Tukaj gre za. častilce hudiča. Mm, IS pa moramo premagati, to je vojaška organizacija. Vendar moramo še najti način, kako jih eh, fizično premagati. Tudi mi imamo vojaške sile na terenu, potrebujemo pa še eh, mednarodno pomoč. Eh, resnično moramo nekaj storiti v zvezi s tem, kako naj zaprosimo islamski kalifat, da zaščiti kristijane. Tega ne moremo. Eh, Švedska je res eh, odigrala pomembno vlogo. Eh, Veliko kurdov ste sprejeli, delate z njimi in spodbujam vas in vaš parlament še naprej, da nadaljujete s tem dobrim delom. Potem koordinacija glede orožja. To vprašanje se je pojavilo v 24 urah. Določene države EU pošiljajo orožje kurdom obstaja tudi ameriški koordinator, ki to orožje razdeljuje, vendar pa ni nobene eh, garancije, da jih eh, ne bo uporabil kdo drug, tudi ISIL. In eh, premalo koordinacije je pravzaprav nič. Začeli bomo iskati način, kako vsaj imeti nek register tega, kar prihaja v Irak situacija je eh, dejansko eh, katastrofalna na tem področju. Mi eh, nimamo enotne ekipe za zaščito. Enega človeka imamo v Bagdadu in enega v Erbilu, pa jaz, ki sedim tukaj, nič se ni spremenilo v zadnjih petih letih. E, mogoče lahko vi zdaj date e, večjo. E, ukrepitev za to našo misijo, da bomo imeli več kot samo tri uh, osebe na terenu. Pri sunitih še lahko naredimo uh, več. Prosim, sodelujte z nami, da, bo, da se bo situacija izboljševala. Potem nafta, to niso diamanti. Imamo na eh, tisoče tovornjakov, ki potujejo po vseh cestah v Turčiji, Iraku, Iranu, Afganistanu. Ena stvar bi bila, da zapremo ceste, kjer potujejo. Potem imamo na tisoče zbirališč, eh, tudi to bi morali urediti. Moramo pa eh, preprečiti eh, njihove poti in pa to, da prodajajo nafto naprej. Mislim, da tukaj lahko, vi lahko veliko naredite, prav tako Združeni narodi. Z vami ne morem deliti vseh informacij, imam pa zelo dober nasvet uh, obstaja dobro poročilo Irak Oil Report. Um, to je poročilo, ki uh, vam zagotavlja ogromno podatkov uh, vsako leto. Potem nacionalna sprava, uh, Ana. Uh, je bila v Iraku že prej, prav tako jaz. Naučili smo se določene eh, lekcije nacionalno spravo, lahko dosežejo samo iračani sami, mi jim lahko pomagamo, ampak stvar je odvisna od njih in eh, začeti jo bodo morali suniti. Kurdska neodvisnost, prosim, prosim, resnično vas prosim, podprite referendumski proces. Eh, Eh, podprite tudi proces, ki ga eh, predlaga demistura. Ampak, eh, če bi se zdaj tam vzpostavila nova država, bi to pomenilo propad bližnjovzhodnega procesa. Potrebujemo stabilen Irak, kajti na ta način je možna integriteta te države. Potem napadi na kristjane in pa to, da se gradijo posebna mesta za kristjane. Tega ne podpirajte. Če uh, bomo vse kristjane združili v posameznih mestih, potem bodo ta mesta takoj napadena. Potrebujemo vojaško uh, strategijo, imamo nekaj usklajevanja z uh, eh, družnimi državami, imamo tudi operacijo Združenih narodov v Iraku. Kevin Kennedy to vodi. Uh, Eh, on zelo primaga, pomaga pri koordinaciji. Imamo tudi eh, posebnega odposlanika Združnega kraljestva in eh, želimo pridobiti še več evropejcev. Vsak dan se koordiniramo z američani. Nimamo pa še pravnega okolja, pravnih pogojev in to potrebujemo za uspešno delovanje naših misij. Pri tem nam lahko vi v veliki meri pomagate. potem še boj proti terorizmu. Eh, Žilde Krhovje je eh, eh, gospod, ki se s tem ukvarja na evropskem področju, je predstavnik za boj proti terorizmu na ravni EU in imamo strategijo za Air Irak. Imamo veliko podatkov o tujih borcih. Te podatke si izmenjujemo tudi s sosednjimi državami, z državami okrog Sirije mi dobivamo njihove podatke, oni dobivajo naše uh, podatke. Korisno pa bi bilo povabiti tega gospoda, da uh, z nami deli uh, informacije, ki jih ima v zvezi s tem. Združeni narodi tudi se trudijo, ampak uh, na humanitarnem področju so zelo počasni. Sama sem razočarana. Uh, agencija Dvojni VFP uh, deluje. Uh, druge agencije pa potrebujejo eh, zelo veliko časa, da se uskladijo in da eh, zagotovijo pomoč. Eh, so počasne, ne koordinirajo se dobro in mislim, da bi zato američani tudi morali ukrepati. Morali bi dati povlastila Združenim narodom, da bi ukrepali hitreje potem civilna družba, imamo eh, program, ki eh, daje eh, povlastila in krepi civilno družbo. 15 milijonov evrov smo namenili temu. V, ravno pred nekaj urami je Svet za človekove pravice v Združenih narodih v Ženevi sprejel resolucijo, da bi v Irak poslali misijo za ugotavljanje dejstev. Sama sem sodelovala pri oblikovanju tega besedila. Vesela sem, da smo to dosegli skupaj z Iračani. Eh, to resolucijo podpira tudi vseh 28 eh, članic EU in eh, hvaležni smo Svetu za človekove pravice v Ženevi, ki nam je pomagal. Mislim, da bo stvar uspela. Hvala. Jana. Hvala, Jana. slišal sem, da te podpirajo, o tem smo že govorili. Govorili smo že o tem, kako slabo je stanje. Nažalost se nič ni zgodilo, čeprav smo slišali obljube. Kontejnerji stojijo na dvorišču veleposlaništva Združenega kraljestva. Žal je, da je tako ampak eh, to seveda vpliva tudi na sposobnost delovanja Evropske unije. Če se strinjate, bomo kot odbor posredovali. Hvala, da si se tako jasno izrazila in eh, na tistem zasedanju v četrtek sem že povedal, namreč način, kako Evropska unija in Združene narode opravljajo svoje naloge, je ključnega pomena in vse skupaj gre prepočasi. Zvezdna kanclerka je dejala, da bomo lahko kmalo 50 milijonov evrov namenili človekoljubni pomoči. Tega ni bilo v proračunu, ampak politično bomo zadeve uredili vedno potrebujemo šest mesecev, da vsi birokratski postopki stečejo. To sedaj ni napad na komisarje, ampak eh, krize je običajno potem že konec. Eh, komisarji opravljajo svoje delo, svoje delo opravljajo dobro. To je bolj povezano z Združenimi narodi, tam vse teče podobno, tudi naša prepoznavnost je pomembna, nekaj moramo storiti, ko gori. Še enkrat povdarjam, da bi morda morali sesti skupaj in ugotoviti, kako bi lahko proračunski postopek spremenili. Kot parlament in svet smo naredili napake. Po opacu Santareve komisije nismo pripravili ustreznega postopka. Trenutni postopek je zelo birokratski in zapleten glavna napaka je, da denar steče prepozno. Petkrat je preverjen in tako naprej. Denar prepočasi pride do svojega cilja in ob napačnem času. To velja tudi za razpravo o Ukrajini. Hitro moramo ukrepati. Oktobra imajo v Ukrajini volitve, pa tudi v Moldovi imajo volitve podpora mora priti sedaj, ne po volitvah. Zato mislim, da bi morali pripraviti ustrezen postopek. Ne sme biti preveč birokratski postopek, čeprav smo ga mi kot eh, parlament podprli, ampak to je bila napačna odločitev. Tega ne moremo več sprejeti, zato mislim, da bi morali zadeve spremeniti. Javna sredstva, ki pridejo prepozno, so v bistvu sredstva, ki jih vržimo stran. Poskrbeti moramo, da bo denar da, davkoplačevalcev prišel v prave roke ob pravem času. Hvala lepa, Jana. Hvala še enkrat za tvojo predstavitev. Uh, Zaželite mi, da ostanem varna, da bom. Eh, vozim se v blindiranih avtomobilih z orožjem, eh, tako da mi zaželite to, da bi ostali na varnem. Ok, vi kom nun. Dobro, sedaj pa drugi del naše izmenjave mnen. Gospod Apakan je tukaj. On vodi misijo Osea konec julija, začetek avgusta je bil tam v Kijevu. In nekatere vaše analize so bile žal pravilne, želel bi si, da ne bi bile. In tudi gospod Peter Balaš je tukaj. On je izvajal to, kar ste vi ugotovili. In morda nam lahko pove več o tem, kako tečejo priprave na delo podporne skupine zadeve morajo steči hitreje, to sem že dejal in to je morda lahko nekaj, kar upoštevate tudi vi. Gospod Apakan, izvolite. Uh, Hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta. Veliko čast mi je da vam lahko spregovorim danes. Prihajam iz Kijeva. Od sredine aprila vodim posebno opazovalno misijo OECD-ja v Ukrajini. Sem uh, vodilni opazovalec. Ta misija v Ukrajini temeli na principu OECD-ja, na njegovih uh, vrednotah. Namenjena pa je temu, da se ukrepi mir, da se zmanjšajo napetosti in da se poveča stabilnost v Ukrajini. 57 držav nam je dalo ta mandat in sicer, eh, da opazujemo in poročamo. Eh, drugi steber je, da eh, spodbujamo dialog na terenu. Naša misija ima tudi nalogo, da odigra vodilno vlogo pri pomoči ukrajinskim oblastem in pa lokalnim skupnostim pri izvajanju ukrepov za deeskalacijo nasilja. Tukaj želimo omeniti tudi skupno izjavo iz Ženeve 17. aprila, ki so jo sprejeli Evropska unija, eh, Združeni narodi, Rusija in Ukrajina. Podprli smo tudi cilje, ki so bili zapisani v skupni deklaraciji eh, iz Berlina z dne 2. julija. Eh, sodelujemo tudi s tristransko eh, delovno skupino, kontaktno skupino, ki si prizadeva za deeskalacijo nasilja in pa za trajnostno premirje. Moramo meniti tudi, da pozdravljamo Eh, tri stranske pogovore v Minsku, to so bili pogovori na visoki ravni, ki jih je eh, spodbujala Evropska unija. Imamo 230 uh, eh, uradnikov na desetih lokacijah. Ti uh, ljudje prihajajo iz 40 od 57 držav članic, prihajajo iz EU, Rusije, uh, ZDA, uh, iz Kaukaza in osrednje Azije. To so civilisti, ki imajo različne profile, e, vsi pa imajo tudi zelo relevantne izkušnje na tem področju, zagotavljajo informacije o varnostni situaciji in pa o posameznih incidentih. E, oni se ukvarjajo z e, dejstvi in poročajo o njih Eh, na principu transparentnosti. Eh, vzpostavljajo tudi dnevne stike z, lokalnim, eh, z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi oblastmi. So tudi v stiku s civilno družbo, v stiku so z etničnimi skupinami, verskimi skupinami, s predstavniki lokalnih oblasti, z lokalnim prebivalstvom. Vzpostavljajo stike z vsemi stranmi, ki so udeležene v konfliktu. Eh, poleg tega eh, opazujejo situacijo tudi v manj dostopnih regijah. Dali so nam možnost, da opazujemo eh, mednarodno misijo pri izpolnjevanju nalog, ki so se pojavile v Ukrajini. En primer želim podati in sicer osvobodili smo določene opazovalce, ki so bili tam na podlagi izjave iz eh, Dunaja, sicer eh, so prihajali večinoma iz Nemčije. Eh, te ljudi smo torej osvobodili. Potem drugi primer je dostop do mesta strmoglavljanja letala MH17. Tam smo omogočili tudi ne omejeno in neprekinjeno delo in raziskave. Omogočili smo dostop, eh, tako da je delo tam lahko potekalo. Posebna misija za opazovanje um, je namenjena temu, da se olajša mednarodno delo. Pripravljamo se tudi na možne nove naloge. Eh, naprimer eh, glede nadzorovanja premirja, eh, imamo tudi ukrepe za ustvarjanje zaupanja in tako naprej. In to bomo potem lahko izvajali, ko bo premirje veljalo, takrat bomo začeli izvajati tudi druge naloge. Imamo različne naloge, ki so povezane tudi z obdobjem po premirju. imamo tudi eh, podporo eh, v različnih skupnostih, eh, dajejo nam opremo in tako naprej. Naša prihodna misija bo vključevala tudi ukrepe, kot naprimer pomoč pri dialogu na lokalni in nacionalni ravni, potem krepitev civilne družbe, žensk, krepitev vladavine prava. Naš eh, splošni cilj je, da podpremo ukrajinsko ljudstvo pri njihovih prizadevanjih za uh, normalizacijo situacije in za bolj pluralistično in demokratično Ukrajino. Naj uh, vam povem še, kaj smo ugotovili pri našem opazovanju. Vidimo potrebo po uh, vključevanju uh, eh, strani eh, centralnih oblasti, namreč da se vključijo tudi eh, skupnosti na obrobju. Imeli smo tri srečanja, eh, tri okrogle mize. Videli smo tudi, da je prišlo do poslabšanja varnostne situacije na vzhodu. Eh, tam je prišlo do zauzetja določenih javnih stavb, in uh, nezakonite oborožene skupine uh, so zasedle uh, določene uh, stavbe in mesta. To, do tega prihaja predvsem v Luhansku in v Donetsku. Uh, tam je veliko uh, delovanja oboroženih skupin. Imamo tudi uh, Eh, Republiko eh, ljudstva eh, Donetska in pa Luhanska. To sta dve taki skupini. Osem naših opazovalcev je opazovalo take skupine na vzhodu Ukrajine več kot mesec dni. So, I want to outline. želim povedati še naslednje. Prišlo je do eh, pomembnega poslabšanja varnostne situacije v državi. Eh, v Ukrajini potekajo boji, veliko je civilnih žrtev eh, v tem notranjem oboroženem sporu. Eh, V prvih mesecih konflikta je bilo ubitih 10 eh, eh, eh, do 11 ljudi na dan, ko so se spopadi intenzificirali, pa je ta številka v zadnjem mesecu skočila kar na 36 žrtev na dan. Polovica prebivalstva Luhanska in Donetska je zapustila ti dve mesti, ostali prebivalci. Eh, Eh, ostalih pa je še 200 tisoč v Donetsku in 250 tisoč v Luhansku. V naših dnevnih in tedenskih poročilih se osredotočamo tudi na temo človekovih pravic. Tukaj eh, gre za civiliste, ki so žrtve spopadov, eh, žrtve streljanja tudi s težkim orožjem. Prihaja pa tudi do drugih kršitev človekovih pravic. Te teme so delno povezane tudi eh, z območji, kjer se eh, borijo tudi ukrajinski prostovoljci. Še na eno stvar bi rad opozoril. Eh, in sicer politična kriza je bila to v začetku, potem se je to sprevrglo v oboroženi spopad in zdaj se je to sprevrglo že v humanitarno krizo. 200 tisoč eh, pa je že notranje razseljenih oseb. Rad bi poudaril, da bi mednarodna skupnost morala eh, tem ljudem posvečati eh, večjo pozornost in jim tudi zagotoviti več pomoči. Mi se osredotočamo tudi na manjše nacionalne manjšine. Tukaj želim poudariti Mačare, Romune, Poljake, Slovake pa tudi grško manjšino v Marijepolu. Zaključil bom eh, svojo izjavo. Rad pa bi povedal še to, da eh, verjamemo v to, da bodo Ukrajinci sami sposobni dialoga in da bodo sami sposobni voditi svojo državo. Enotnost in integriteta države je za nas ključnega pomena. Mi si prizadevamo za zmanjšanje napetosti in za vzpostavitev miru in stabilnosti eh, v Ukrajini. S tem bomo nadaljevali. Naslednji tedni so ključnega pomena za ljudi v Ukrajini. Začel se bo eh, nov proces, ki ga je sprožil predsednik Porošenko. 26. Eh, oktobra bodo imeli zakonodajne volitve in uh, to bo pomemben stebr za prihodno mirovno agendo. Stabilizacija in normalizacija situacije v Ukrajini je tudi v našem interesu, eh, prav tako v interesu sosednjih držav. Številni akteri zdaj sodelujejo s podporo mednarodne skupnosti in si prizadevajo, da bi stabilizirali državo. Eh, vodstvo OECD-ja je povabilo vse strani k dialogu verjamemo, da je možna mirna rešitev tega spora. E, vsi evropejci, celotna Evropska unija bi e, morala nadaljevati s prizadevanji za to, da se situacija v Ukrajini normalizira. E, posebna opazovalna misija OECD bo naredila vse, da bo ta prizadevanja podprla. Najlepša hvala. Thank you, Mr. Balas. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, kratek bom. Na začetku želim podati komentar v zvezi z izvirom te krize. Gre za spor med Rusijo in eh, Evropsko unijo. Ta spor je sprožila Rusija o gospodarski usmeritvi Evropske unije Ukrajine. Bolj specifično, ali Ukrajina lahko podpiše pridružitveni sporazum z Evropsko unijo ali ne in ali ga sme, to vključuje tudi prostotrgovinski sporazum. Druga možnost je bila, da se pridruži carinski uniji. Ti dve možnosti sta medsebojno izključujoči. Članica carinske unije ne more podpisati sporazuma z nobeno drugo organizacijo? To je precej trivialno vprašanje, vsaj v primerjavi s tem, kakšno je trenutno stanje. Ampak eh, vse skupaj je vodilo v konflikt in ta konflikt je v celoti ustvarila Rusija. Zadeve so močno eskalirale od takrat. Slišali smo že, kakšno je vojaško in človekoljubno stanje tam sam pa se bom posvečal temu, kaj, Ukra kaj Evropska unija počne, da pomaga Ukrajini. Prvič, zagotavljamo obsežno politično pomoč, smo v stikih z ruskim vodstvom, pa tudi v tristranskih pogovorih poudarjamo podporo. V Minsku smo pred kratkim imeli priložnost za to. Ukrajinski predsednik je bil tam in uh, Evropsko komisijo je zastopala gospa Ashton. Razprave so tekle tudi na številnih drugih področjih v tem uh, tristranskem forumu. Evropska unija tudi finančno podpira Ukrajino, tako na podlagi držav članic v okviru Mednarodnega denarnega sklada. 17 milijard dolarjev smo namenili Ukrajini v več obrokih, 11 milijard evrov pa bo zagotovljenih v obliki različne pomoči strani evropskih institucij. Tretji način je odprtje naših trgov. Aprila se je Evropska unija odločila, da bo naprej začela izvajati prostotrgovinski sporazum. Trg bomo odprli ukrajinskim izdelkom in to bo nadomestilo rusko blokado. Prav tako zagotavljamo pomoč za to, da bi rešili spor glede dobave energije v Ukrajini. Zima prihaja in to bo zelo pomembno vprašanje komisar Oettinger je obiskal Moskvo, kmalo pa se bo sestal tudi z drugimi akterje. In seveda oblikovali smo podporno skupino za Ukrajino in sam vodim to skupino. Podporna skupina ima nalogo, da Ukrajini pomaga pri izvajanju pridružitvenega sporazuma in poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega sporazuma na vseh področjih, ki jih pokriva ta sporazum. Usklajevali naj bi podporo, ki jo zagotavljajo institucije in države članice, prav tako pa lahko povem, da mednarodna skupnost zagotavlja koordinacijo za pomoč Ukrajini uporabljamo lastne vire, lastna sredstva, intelektualna, politična in drugačna, zato da Ukrajini pomagamo pri tranziciji. Če me vprašate, kakšne rezultate smo dosegli v Kijevu do sedaj. No, ukrajinsko vodstvo je v zelo težkih okoliščinah zaradi vojaške situacije na vzhodu. To sedaj imenujejo patriotska vojna, gre vse bolj za vojno med dvema državama, med Ukrajino in Rusijo. To je povezano z kritičnim finančnim stanjem in veliko reform je treba izvesti na notranji ravni in tudi v okviru vlade ter ministrstv. Ukrajini poskušamo pomagati po najboljših močeh, kajti jasno je, da brez notranjih reform transformacije ne bo. S kolegi redno obiskujem Kijev. Vsak dan smo v stiku z ukrajinsko vlado in tudi z predsednikovo administracijo. V tem kratkem času mislim, da smo zagotovili veliko podpore. Podporna skupina sedaj deluje in eh, želimo okrepiti pomoč Ukrajini pa pomagati pri tranziciji in prehodu ter izvajanju pridružitvenega sporazuma. Hvala. Hvala lepa. Šest govornikov imamo, vsak ima 30 sekund. Na to pa bomo glasovali o proračunu. Če ne bomo glasovali v proračunu, denarja ne bo. Tako pa če. Sandra Kalnijete. Hvala lepa. Nekaj vprašanj imam. Ali je mirovni načrt predsednika Porošenka načrt, ki bi lahko uspel? Drugo vprašanje. Kako lahko vojna vpliva na izredne volitve in na rezultate volitev? In tretje vprašanje. Kako lahko v času vojne sprejmemo upravne in druge ukrepe za to, da bi pomagali Ukrajini? Hvala. gospod Balčitis. Nora so te, ki. Lepša hvala. Govorili ste o problemih, ki zadevajo Ukrajino, govorili ste o dostavi humanitarne pomoči. Situacija se tam vsak dan spreminja. Včeraj je Putin celo dejal, da je mogoča jedrska vojna. Torej, pomoč je ključnega pomena. To bi moralo biti danes temeljno vprašanje. Ukrajina je pričela z izvajanjem reform pred desetimi leti in takrat smo mi bili tisti, ki smo dejali, da se mora to partnerstvo še razviti. Danes pa smo prejeli nove informacije in vemo, da obstajajo težave z pridružitvenim sporazumom. Takrat, pred desetimi leti, eh, smo upozarjali, da bodo. Uh, da so odnosi med Ukrajino in Rusijo eh, pomembni eh, in da bi se lahko poslabšali, čeprav smo upali, eh, da bodo zaradi tega sporazuma boljši. Vendar pa mislim, da je danes čas, da se pričnemo pogovarjati o posledicah vsega tega, kar se dogaja, kajti druga svetovna vojna se je pričela na približno enak način. Konflikt, ki je sprožil drugo svetovno vojno, je bil približno isti pri Ukrajini ne gre zgolj za ozemljsko celovitost, ampak tudi za možnost sodelovanja z Evropsko unijo. Eh, najlepša hvala. Eh, hvala za obi predstavitvi. Prej eh, je se oglasil Javier Konso in je rekel, da je Evropska unija pomagala izvesti državni udar, eh, pa ga je nek drug poslanec eh, imenoval za stalinističnega španca. Ampak eh, kaj naj rečem? Evropska unija je podpirala vlado, ki ima v, svojem, v svoji sredi neonaciste. In pravzaprav ni nič novega v zunani politiki, da se podpirajo državni udari. Eh, to ZDA počnejo že dolgo časa, eh, naprimer v diplomaciji eh, Kissingerja, pa zdaj v Hondurasu in v Egiptu. Ne moram verjeti, da moram že zaključiti, kaj ti prejšnji govorec je govoril minuto in pol. Thank you, Chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Nič nenavadnega ni, da so ljudje razburjeni, ko govorimo o tej temi. Gre za vojno med dvema državama, ki se bije na območju Ukrajine. Vsako minuto dobivamo potrditev o tem. Spoštujem delo OSEA, in vem, da je naloga tam zelo težka, ampak eh, nečesa ne razumem. Lepo prosim, da mi poveste več o tem. Zdi se mi, in to je napisano tudi v poročilih sveta, da če nekdo ne bo nadziral vzhodnih meja Ukrajine, potem ne bo možnosti za trajno premirje. Kaj menite o tem? gospod Plenković. Gospod Balaš, vaša ocena eh, finančnega stanja Ukrajine, glede na to, da se tam izvaja vojna in da ima veliko notranje razseljenih ljudi. Pozdravljen tudi gospod Rapakan. Kolikor vem, uporabljate jezik OSE, ampak mislim, da nismo več. Uh, v situacijah, ko bi uporabljali definicijo notranji oboroženi spor. Zanima me, kaj vse dela za to, da bi ustavili agresijo na ukrajinskem ozemlju. Hvala. Gospod Landsbergis. Uh, 5000 vojakov deluje tam, gospa Mogherini, in svet ne zahtevajo za spremembo. Kaj je to, ko neka država agresivno nastopa v drugi državi. Je to kaj drugega kot vojna? In še eno vprašanje, vojaški embargo za Rusijo. Ali je dobra zamisel, da pošiljamo ladje Mistral v državo, ki je v vojni z Evropsko državo? Ali res verjamete, da Putin ne ve, da so njegovi vojaki v Ukrajini? To pomeni, da če bomo imeli ladje Mistral v Rusiji, potem v bistvu ne bodo pod nadzorom Predsednika, hvala. Tri kratka vprašanja. Prvič, lahko potrdite izjavo Ronalda Blesa, ki je danes dejal, da v Ukrajini ni ruskih vojakov. Drugič, kakšno je stanje glede iskanja sestreljenega letala MH17 in kakšna je analiza dogodkov iz Odese. Naslednje vprašanje. Kakšen je odnos in kako poteka proizvodnja orožja v Ukrajini, ki se potem dostavlja v, v Rusijo? Ali to drži? Prvič, kar zadeva prizadevanje Evropske unije in pogoje za reformo. Ti pogoji niso preprosti, ampak eh, ukrajinska vlada nadaljuje z delom, sami pa bi si želeli hitrejše premike. Vseeno so obeti dobri zakonodajno in administrativno zadeve tečejo v pravo smer. Morda je to dolgočasno usposabljanje novih ljudi in tako naprej, ampak eh, brez tega ne bo možnosti za to, da bi dejansko želi rezultate naše pomoči. Žal se to dogaja v času volilne kampanje, zaradi tega življenje ni nič lažje. Sedaj pa, kar zadeva vprašanje vzhodnega partnerstva nasploh, upali smo, da bomo to razvijali skupaj z Rusijo, strinjam se z gospodom Balčitisom, od leta 2009 z ustanovitvijo Carinske unije se je to sedaj spremenilo. Rusija lahko ima carinsko unijo z drugimi državami, problem pa je, da si Rusija ne more predstavljati carinske unije brez Ukrajine, Ukrajina pa ne želi vstopiti v to unijo. In še nekaj. Gospod Plenkovič, kakšne so realne potrebe? No, ukrajinska vlada ocenjuje, da so vojaški stroški višji od milijarde evrov ne načrtovanih stroškov. To je zelo veliko za takšno državo. K temu je treba prišteti še človekoljubne stroške in druge dolgoročne stroške. Vsako minuto, vsak dan se stroški višajo, dokler vojne ne bo konec, ne bo mogoče oceniti potreb in zagotoviti stabilnih pogojev za rekonstrukcijo razmere tesno spremljamo, ampak zaenkrat je še prehitro za ocene. Vsekakor pa bo številka več milijard evrov. Hvala, gospod Apakan. Hvala lepa za vprašanja. Vprašanja so bila zelo dobra. Postopek demokratizacije predsednika Porošenka in postopek zagotovljena miru teče naprej. Parlamentarne volitve bodo zelo pomembne. Zagotovili bomo bolj pluralistično in demokratično družbo v Ukrajini. Vlada v Ukrajini izvaja reforme v tej državi. kar zadeva mejo med Rusijo in Ukrajino. SMM sedaj mm, izvaja drugačno misijo. Nadziramo meje in želimo si zagotoviti premirje, ampak pripravljamo se tudi na spremljanje premirja na mejah. Gre za ukrajinsko-rusko mejo. Med drugim smo povečali svojo prisotnost v Mariupolu in eh, naše skupine poskušajo doseči tudi druga mesta, kjer eh, se razmere hitro spreminjajo. Prav gotovo bomo storili vse za to, da bi prispevali k demokratizaciji in normalizaciji Ukrajine. Kar zadeva naše naloge, v prihodnje kujemo, da bomo spremljali premirje in meje na vzhodnem delu Ukrajine in da bomo spremljali rezultate dela dronov v času 6 do 8 tednov, kar zadeva MH17. Sodelujemo z ukrajinskimi oblastmi in z nizozemskimi oblastmi, malezijskimi oblastmi in avstralskimi oblastmi proces teče. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje v zvezi z incidentom iz Odese, to je bilo lani maja. Preiskava teče, to vam lahko zagotovim. V tem kontekstu moram povedati, da bi bilo dobro spoštovati načela Ovseja, zato da najdemo rešitev. Hvala. Hvala lepa, veliko uspeha vam želim pri delu, gospod Abakan. Prosim vas, da pozdravite svoje sodelavce v Ukrajini, kajti to je deloma zelo nevarno delo. Lepo prosim, da jim poveste, da spoštujemo njihovo delo in to ni notranje ukrajinski konflikt, ampak da pri tem sodelujejo Rusi. Včasih še tudi ruski soldati, ko so na dopustu stanki, izgubijo v Ukrajini. Tako pač je. Vlada je legitimna na osnovi volitev in dvomo v zvezi s tem ne sme biti. Hvala še enkrat. Hvala, sedaj pa glasovanje. Hvala lepa, tolmačem, da bodo z nami ostali nekaj dlje. Sedaj pa hitro. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani proti, 2 za, proti, vzdržani sprejeto, 3 za, oziroma je brezpredmeten, 4 kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 5 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Osem, kdo je za? Napaka, torej šest, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, sedem, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, osem, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, devet, kdo je za? proti vzdržanju sprejeto, 10 do je za, proti vzdržanju zavrnjeno, 11 do je za, proti vzdržanju sprejeto, 12 do je za, proti vzdržanju sprejeto, 13 do je za, proti vzdržanju sprejeto, 14 in 15 skupaj kdo je za, proti vzdržanju sprejeto, sedaj pa glasovanje o izglasovanem besedilu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 So, die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. 51 za, 10 proti, 2 sta se vzdržala. Čestitam. Sedaj pa predlagam naslednje. Da se lotimo predlogov sprememb poročevalca skupaj. Gospa Lezin, tudi vaše predloge sprememb bi obravnavali skupaj. Se strinjate s tem? Tudi vi, gospod Ljuzin? Petdeset devetdeset za proti vzdržavnem sprejetju, petdeset nič devet do petdeset sedemnajst. Kdo je za proti vzdržavnem sprejetju? Petdeset sedemindevetdeset za proti vzdržavnem sprejetju, petdeset 75 do 50, 78, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 18, za, proti, vzdržani, sprejeto. 50, 19, 50, 20, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 50, 69, to je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani zavrnjeno. Toliko bolj praktično usmerjeni ste kot jaz. Samo nonci. 95 za, proti vzdržani sprejeto. To je brezpredmetno, potem pa. predlog spremembe, nič, nič, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 96, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, sprejeto, 71, 72 in 68, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 11 ločeno glasovanje oziroma glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa opombe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog smembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 do je za, proti, vzdržani sprejeto, 26 do 31 do 28, 27, 28, do za, proti, vzdržani sprejeto, 99 do za, proti, vzdržani sprejeto, 29 do za, proti, vzdržani sprejeto, 70 do za, proti, vzdržani zavrnjeno. 30, 31, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 9, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 66, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 1, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, sedaj pa 80, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 63. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 84. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 85. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 94 z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto. je umaknjen, 13 do je za, proti vzdržanim sprejeto, 55 in 57 je za, proti vzdržani sprejeto, 67 za, proti vzdržani sprejeto, 91 za ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani. Preverjamo elektronsko. 91, 50. 91 oziroma 50, 91. Abstimmungsgeschlossen. Konrad Glasovanja. Sedemintrideset, sedemindvajset sprejeto, dvajindevetdeset za, proti, vzdržani. Preverjamo. Mislim, da je večina enaka, ampak bomo preverili. SND je ena zu viel. SND je ena zu viel pri socialistih je eden preveč. Gospod Howard. Gospod Howard, enega imate preveč. The vote is closed. Konec glasovanja. No, bomo še enkrat glasovali. Ponavljamo glasovanje. The vote is open. Glasujemo. Konec glasovanja. Štiriintrideset za, trideset proti, dva vzdržana. Sprejeto. Sedemintrideset za, proti vzdržani. Sprejeto. Deset za, proti vzdržani. Sprejeto. Osemintrideset za, proti vzdržani. Sprejeto. Petinšestdeset za, proti vzdržanje sprejeto. 40 za, ne, ne, tako le bomo naredili. 40 do 49. Ne, škoda. Ja, če bi to prej povedali. Sie können nur sicher sein, dass Sie immer verloren hatten. So oder so, bei jedem Verfahren. Tako ali tako bi izgubili. Kakorkoli, 40 za proti vzdržani sprejeto, 41 za proti vzdržani sprejeto, 42 za proti vzdržani sprejeto, 43 za proti vzdržani sprejeto, 44 za proti vzdržani sprejeto, 45 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 46 za, proti, vzdržani sprejeto, 47 za, proti, vzdržani sprejeto, 48 za, proti, vzdržani sprejeto, 49 za, proti, vzdržani sprejeto, 4 za, proti, vzdržani sprejeto, 93 za, proti vzdržani sprejeto, nič, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, ena, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 88, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 56, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 56.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 sprejeto, 50 do je za, proti vzdržani sprejeto, 8 do je za, proti vzdržani sprejeto, 51 do je za, proti vzdržani sprejeto, 52 za, proti vzdržani sprejeto. No, pa bi vseeno lahko. Večina je bila vedno jasna. Hvala lepa, dober tek